Welcome to the second part. Dobr dan. Na drugem delu sestanka odbora za zaposlovanje začenjamo z izmenjavo mnen z Liljano Ivanovo, članico Evropskega računskega sodišča. Govorili pa bomo o posebnem poročilu Evropskega računskega sodišča Jamstvo EU za mlade. Želeli smo, da bi torej predstavila bolj podrobno to temo, torej gre za temo jamstva EU za mlade, narejeni so bili prvi koraki, vendar se nakazujejo tveganja pri izvajanju. Kot vemo, je jamstvo EU za mlade tesno povezano z evropsko pobudo za zaposlovanje. Mislim, da boste o tem tudi spregovorili. Torej, prisrčno pozdravljeni, sedaj pa vam resnično želimo prisluhniti. Prosim. Uh, Hvala lepa, predsedujoča. Veliko veselje mi je, da sem tukaj kot nekdanja evropska poslanka tudi že drugič. Predstavljamo to posebno poročilo v parlamentu po predstavitvi v, v odboru za proračunski nadzor. Zelo sem vesela, da sem lahko tukaj, kaj ti to kaže, kako velik pomen vaš odbor in parlament namenja zaposlovanju mladih. Izzivi zaposlovanja pri mladih. Mislim, da ni potrebno razlagati niti v podrobnosti, kakšne so razmere. Jamstvo za mlade skupaj s pobudo za mlade je EU pripravila za to, da bi vse mlade brezposelne spet vrnili na pravo pot in jim dovolili, da podajo pozitiven prispevek družbi. To je finančno draga schema, vendar pa kakšna je alternativa? da imamo tako visoko brezposobnost in to povzroča velike stroške, izgubo davko in tako dalje. To znaša 153 milijard evrov letno, več kot en odstotek evropskega BDP-ja. Glede na pomen tega vprašanja, ki zadeva večino držav članic, je bilo za nas ključnega pomena, da se odzovemo v zgodni fazi in vam, odločevalcem, ponudimo podatke o dejanskem napredku pri jamstvu za mlade. Upam, da nam bo to uspelo, vendar pa kot revizorji bi vam radi podali objektivno oceno, koristne, relevantne informacije, zato da bi schema bila učinkovita in hitro delovala. Strinjam se z večino mnen, ki smo jih izrekli prejšnji teden v razpravi s svetom v Evropskem parlamentu. In mislim, da seveda to ni zdravilo, ki bo kar rešilo vse, je pa korak v pravi smeri. To morajo spremljati potem še ukrepi, ki podpirajo ekonomsko rast. Schema bi naj ponudila kratkoročno podporo mladim, še bolj pomembno pa tudi dolgoročno strukturno podporo reformam v državah članicah, da bi mladi lažje išli iz, iz, iz izobraževanja v poklicno življenje. Naše poročilo je ocenilo, ali je komisija ponudila ustrezno podporo državam članicam, kar se tiče jamstva EU za mlade. In skušamo prepoznati tudi potencijalna tveganja, kar se tiče izvajanja. Ugotovili smo, da nasplošno je komisija ponudila aktualno pravočasno podporo državam članicam v skladu z roki, ki so bili določeni v sklepu sveta. Komisija je naprimer ponudila smernice, kar se tiče oblikovanja schem za mlade po petih mesecih po sklepu sveta. Prav tako je izvedla celovito oceno teh načrtov in je prepoznala veliko pomankljivosti. Komisija pa ni dovolj temeljito se lotila treh vidikov, ki so vključili v besedilo sveta. Kar se tiče digitalnih veščin, kar se tiče obvezočih elementov in kar se tiče prihodnega sposabljanja. Prav tako države članice niso vse revidirale nacionalnih načrtov po oceni komisije. Prepoznali smo tri glavna tveganja za izvajanje scheme za mlade. To zadeva ustreznost financiranja, dobro kakovost, ponud za mlade in način, kako komisija nadzoruje rezultate scheme. Najprej, kar se tiče ustreznost financiranja. Glede na obseg brezposobnosti med mladimi, bi morali oceniti, koliko sredstev potrebujemo in tudi izpostaviti različne vire. Za programsko obdobje 2014-2020 bo schema delno financirana do 20,7 milijard evrov z proračuna Evropske unije prek ESF in prek pobude za zaposlovanje mladih. Dodatna sredstva pa bodo potrebna za kratkoročne ukrepe, kar se tiče brezposobnih med mladimi, in za izpeljavo strukturnih reform, kot je usposabljanje, iskanje delovnih mest in izobraževalnega sistema. Ni bilo prave ocene stroškov za specifične ukrepe pod schemo zaposlovanja mladih in nobena držav članic ni podala informacij, kar se tiče izvedbenih stroškov za potrebne strukturne reforme. Po podatkih komisije je devet držav članic takih, da sploh ni ponudilo podatkov o predvidenem nacionalnem financiranju. Še en pomemben vidik za nas je dejstvo, da komisija ni izvedla ocene učinka pred, te, pred predstavitve jamstva EU za mlade. Imamo letne stroške jamstva za mlade. Leta 2012 je bilo ocenjeno, da bo to znašalo 21 milijard evrov na leto samo. Medtem ko je seveda svota za celotno obdobje precej više. Za zaključek, kar se tiče celovitih stroškov za to schemo, bi premalo sredstev lahko vplivalo na kakovost scheme in vplivalo na življenja milijonov mladih brezposelnih v Evropi. Drugo tveganje zadeva pomankanje opredelitve visokokakovostne ponudbe. To je v bistvu jedro jamstva EU za mlade vsi mladi pod 25 bi naj dobili visoko kakovostno ponudbo v štirih mesecih potem, ko postanejo brezposelni ali se prenehajo formalno izobraževati. Kakorkoli že, ni pa zapisano ali specificirano, kaj to pomeni in kdo bi naj to opredelil. Kakovost ponudbe je ključna. Če ne bomo imeli minimalnih standardov, kot je tip pogodb, trajanje, nagrada, ki je povezana s troškom bivanja, potem to ne bo dobro. Veliko krat mladi torej ne morejo izboljšati svojih kratko in dolgoročnih možnosti. In te razmere bi lahko vodile do nedoslednosti in neočinkovite izvedbe po EU, po različnih državah članicah Evropske unije. In potem še tretje tveganje, gre za poročanje in nadzor. To se še razvija, torej ni še dokončno. Če si želimo jasne slike glede izvajanja jamstva EU za mlade, mislim, da moramo zagotoviti, da bomo vse ukrepe nadzirali, da jih bomo skušali nadzirati proaktivno in da bo to pomenilo nekaj, kar bo spremenilo življenje mladih. Celovit sistem poročanja in nadzora ni v schemi od samega začetka različne določbe poročanja imamo, kar se tiče evropskega semestra, kar se tiče zaposlovalnega odbora sveta, vendar pa v času revizije po priporočilu sveta smo ugotovili, da ni načrtovano, da bi rezultate nadzora sporočali Evropskemu parlamentu. Po objavi našega poročila pa smo videli, da se je komisija odločila da bo poročala Evropskemu parlamentu in to je dobro. Naj zaključim. Dovolite mi še nekaj besed o naših priporočilih. Na podlagi naših zaključkov podajamo tri priporočila, ki bi po našem mnenju izboljšala učinkovito izvajanje jamstva EU za mlade. Prvo priporočilo financiranje. Priporočamo, da bi države članice ponudile celovit pregled vseh stroškov predvidenih ukrepov za boj proti brezposobnosti med mladimi, tako da bi komisija potem lahko ocenila, kakšno bo financiranje, ki je potrebno. Naslednje priporočilo bi naj izboljšalo kakovost ponudbe. Priporočamo, da komisija izpostavi nekatere kakovostne atribute, ki so za pripravništvo, vajništvo in usposabljanje zelo pomembni. To bi lahko temeljilo na elementih, ki definirajo visokokaustno ponudbo v pobudi za mlade Evropske komisije. In potem še zadnje priporočilo, poročanje. Priporočamo spet komisiji, da vzpostavi celovit nadzorni sistem za schemo za mlade. Tukaj bi zajeli tako strukturne reforme, kot tudi ukrepe, ki ciljajo na posameznike, Prav tako priporočamo, da bi ti rezultati spet bili predmet poročanja ne samo svetu, ampak tudi Evropskemu parlamentu. Kot sem dejala že prej, vsi upamo, da bo jamstvo EU za mlade uspešno in da bodo vse institucije Evropske unije in države članice storile vse, kar je v njihovi moči, da bi resnično vse k malo to začelo uporabljati. Naj se zahvalim komisiji za konstruktivno sodelovanje, pristop skozi celoten postopek revizije. In še enkrat hvala lepa vam, predsednica in članom odbora, da ste me povabili danes sem. Veselim se vaših pripomb in vprašanj. Hvala lepa. Thank you for this introduction and... Hvala lepa za ta uvod. Seveda bodo vsi poslanci lahko zastavili vprašanja. Začenjamo pa s poročevalci in poročevalci v senci za pobudo za mlade. Najprej dobi besedo gospa Moran Šatje, prosim. Merci euh, beaucoup, madame la présidente. Merci. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa tudi gospe, ki nam je predstavila to zelo zanimivo študijo in vaš pogled na pobudo jamstvo za mlade ter uh, druge pobude za zaposlovanje mladih. Prebrala sem vaše poročilo, ki se mi zdi izredno zanimivo, vseeno pa imam nekaj uh, eh, pripomp oziroma vprašanj saj mislim, da bi lahko ta mehanizem gotovo še dodatno izboljšali. Prva točka. Kaj namreč ugotavljamo v državah članicah? Velika zmeda in to na najvišjih ravneh v državah članicah, pa tudi zelo blizu eh, realnemu stanju glede pobude eh, za zaposlovanje mladih in jamstva za mlade. In to je velika škoda. Namreč, kar zadeva pobudo za zaposlovanje mladih, so vodilni v naših državah nekako zaopšli to, da bi se ta pobuda nanašala izredno na mlade brezposelne. In namesto, da bi ta pobuda bila res namenjena predvsem tistim regijam, kjer je več kot 25 odstotkov mladih v starosti od 15 do 25 let brezposelnih, se tukaj stvari kar nekoliko mešajo. In zato mislim, da bi bilo res treba veliko več prizadevanj usmeriti v komunikacijo v, o tej osnovni politiki v zvezi s pobudo. Uh, v zvezi z jamstvom za mlade in eh, tudi več prizadevanja v zvezi s pobudo za zaposlovanje mladih. To je res velika, velika škoda, namreč eh, v krajih, kamor eh, se sama tudi odpravljam in kjer imamo stik z ljudmi, in to ne samo v moji državi, ampak tudi v drugih, vidimo, da se nosilci projektov ne znajdejo prav dobro znotraj teh politik. In komunikacija, v zvezi s pobudo za zaposlovanje mladih, eh, tudi škodi našim prizadevanjem v zvezi z jamstvom za mlade. Pa še ena točka, v zvezi s katero bi vas prosila za odgovor. Ta zahteva po projektih. Jaz sicer to razumem in tudi strinjam se z to vašo voljo, da je treba sredstva, ki so na razpolago, primirno in pravilno uporabiti. Ampak iskreno povedano, vidim, da dan danes ni dovolj projektov. Rekla bi skoraj, da je minilo že kar nekaj let, odkar smo se izpogajali za Evropski socialni sklad in za jamstvo za mlade, ampak projektov, projektov, projektov ni dovolj. To je druga točka. Kako naj torej vsi skupaj spodbudimo pripravo projektov? Tretja točka. Gotovo se spomnite, da smo si močno prizadevali za to, da bi znotraj Evropskega socialnega sklada 20 odstotkov namenili za boj proti revščini. Torej, revščina pri mladih in po vašem mnenju, glede na to, da ste analitik za finančne zadeve, mislim, da bi se vsi strinjali ali ne, gospa predsednica, če bi lahko opredelili, te specifične projekte, ki so namenjeni boju proti revščini mladih. In ne nazadnje, rekli ste, da gre tukaj za politiko, ki se še razvija. V resnici smo še nekoliko bolj odzadaj da smo še v fazi ecljanja na terenu v zvezi s tem. In e, tako, da bi morali dejansko tukaj pritisniti na plin, tudi v naših odnosih s komisijo in s svetom, seveda predstavnike tudi tukaj pozdravljam, e, ampak predvsem moramo delati na terenu, kamor bi lahko na ta način prinesli kakšne ključne spremembe. Zato se strinjam z vašo analizo glede kakovostne ponudbe, ki je potrebna na področju izobraževanja, usposabljanja, pripravništev in tako naprej. Kaj pa to sploh pomeni kakovostna ponudba? Um, v bistvu mi je precej jasno, da pri tej kakovostni ponudbi ne gre za povsem isto definicijo na vseh ravneh, ko govorimo o usposabljanju mladih. Ko govorimo o mladih, ki, um, o mladih diplomirancih, o mladih brezposelnih, o mladih državljanih, v bistvu niso to vedno iste ciljne skupine, ki bi jih to lahko zadevalo. In ob takšni raznolikosti te populacije mladih, ki bi lahko bili upravičeni do učinkov te politike, ne bi smeli biti preveč togi. In morali bi malo bolj dobrohotno izvajati te politike, ki pa so gotovo dolgotrajne in težko izvedljive in se tudi nanašajo na zelo zahtevno publiko. Hvala lepa. Sedaj pa nadaljujemo s poročevalci v senci. S in D, prosim. <clears throat> Hvala predsednica, hvala tudi računskemu sodišču in gospeli Ivanovi za predstavitev tega poročila. To smo res potrebovali, sploh zdaj, ko je po enem letu po začetku veljavnosti enega najpomembnejših evropskih programov za boj proti krizi na področju brezposobnosti mladih, razumeti, kaj deluje, kaj pa ne. Ampak z vidika neodvisnega organa, kakršno je računsko sodišče, je to gotovo pomemben doprinos k razpravi, ki bi sicer lahko postala preveč politična. Eh, potrebujemo jasno in analizo stanja brezposobnosti med mladimi in ta dokument se zdi, da vodi v pravo smer. Tako da se z njim lahko strinjamo v večini točk. Potrebujemo več jasnih informacij v zvezi z ukrepi, ki jih eh, uresničujejo države članice in še zlasti v zvezi z načinom uporabe evropskih sredstev. Treba pa je vzpostaviti sistem za spremljanje situacije na evropski strani ravni, pri čemer moramo zagotoviti, da bo kakovostna ponudba vedno zagotovljena. Mladi ne smejo biti izpostavljeni zlorabam in zato se ne smejo pripravništva, tečaji, staži eh, spremeniti v eh, neko izhodišče za nadaljnje prekerno eh, življenje in zaposlovanje. Zadeva je še preveč v povojih, da bi lahko govorili o njej kot o velikem uspehu. Vsekakor tudi stopnja eh, zaposlovanja mladih še ni dosegla želenih nivojev. Eh, čeprav se vračamo k boljšim stopnjam rasti, še zlasti v Italiji smo tipičen primer za to, kar sem povedal. In to dokazuje, nekaj, kar pogosto omenjam v svojih prispevkih v zvezi z jamstvom za mlade. To ni inštrument, ki je sam po sebi namenjen ustvarjanju novih delovnih mest. Ne, to je inštrument, ki gre v korak z drugimi učinkovitimi sredstvi, ki so na voljo v Evropi in uh, ki se nanašajo tudi na strateške sektorje, znanost, razvoj, eh, digitalna tehnologija in tako naprej. Uh, Izziv na tem področju je izredno velik in eh, če hočemo zagotoviti učinkovitost tega mehanizma in eh, tudi njegovih rezultatov, eh, se bomo morali tega resno lotiti. Problemi pa so številni in institucionalna šibkost v določenih državah članicah plus in preveč birokracije v številnih programih in uh, težave za partnerska podjetja, ki bi se želela udeležiti teh programov. Poleg tega, mladi, ki bi to potrebovali, v večinoma niti ničesar ne vejo o teh pobudah in o jamstvu za mlade. In zato je uh, treba v to vključiti vse uh, javne in druge organe, uh, da bodo primerno promovirali te inštrumente. Predvsem pa se zdi, da se naše mlade eh, kot predmet teh politik spreminja v ljudi, ki naj bi bili pripravljeni sprejeti vse, karkoli se jim pač ponuja, zato da preživijo nekaj naslednjih let. In zato bo treba paziti tudi na to, kako se bo pripravljal naslednji finančni okvir. Predvsem pa moramo zagotoviti, da bo to jamstvo za mlade res zagotovljeno. Hvala. Eh. Hvala lepa. Jana Žitnánska, ECR. Ďakujem pekne. A v prvom rade ja sa chcem veľmi pekne poďakovať pani Livanovej za, za túto... Hvala lepa. Rada by sa zahvalila gospe Ivanovi za njeno poročilo. To je zelo korisno. Kot je že bilo rečeno, ni vedno vse popolnoma jasno in žal tudi državam članicam ni vse jasno. Prihajam Slovaške na podlagi tega poročila. In ko sem se o tem pogovarjala z nacionalnimi organi, sem videla velike vrzeli, kar se tiče nadzora uporabe finančnih sredstev in kar se tiče zagotavljanja potrebnih dokumentov, kot je izvedbeni načrt. Z Ministrstvom za delo in socialo bom o tem še govorila, tako da bodo finančna sredstva uporabljena na ustrezen način. Mislim, da je to zadnja priložnost, kako bi mlada generacija lahko bila rešena. Vsi dobro vemo, ko nekdo po končani univerzi ne najde delovnega mesta, lahko zabrede v velike težave. In potem si ne pridobi tudi ne delovnih navad in zato trpi celotna družba. Kot sem že dejala, priporočila, ki ste jih podali na koncu, ta priporočila lahko podpremo. Morda pa naj k enemu dodam tole. Kakovost ponudbe, to, kar je dala gospa Moran Šartje, s tem se strinjam. Morda bi ne bilo popolnoma primerno, če bi imeli enotno celovito opredelitev ponudbe. O tem ste že govorili, govorili ste že o tem, v katerih kriterijih bi naj to govorili. Mislim, da se moramo o tem pogovarjati bolj podrobno, kajti položaj mladih je zelo raznolik. Zato bi morali ponudbo tudi prilagoditi temu. Prestrukturiranje in ukrepi preusposabljanja, to bi lahko bilo zelo, zelo veliko pomoč. Morda bi lahko torej nekoliko bolj podobno povedali, kako bi naj ta kakovostna ponudba izgledala. Želim si tudi boljšega nadzora, to bi rada izpostavila. Pomembno je zagotoviti dobro uporabo sredstev. Ne samo pri tem programu, temveč tudi pri drugih smo priča temu, da se finančna sredstva ne uporabljajo ustrezno in velika škoda bi bila, če bi tudi v tem programu spet ne dosegli ciljev, ki smo si jih zadali. Upam, da bo tudi naš odbor prispeval k temu, da bomo finančna sredstva bolje varovali. Martina Hlavajove ni. Ali vi predstavljate skupino Ajde? I'm from Alde Group, in fact. Da, sem iz skupine Alde. Nisem se dogovorila z Martino, da bom govorila o njenem imenu, ampak vseeno. Tri krajše točke. Prvič, ocena vplivov za ta ukrep. Tukaj potrebujemo določene kriterije in brezposobnost med mladimi je samo eden izmed teh, te številke. So predstavljene tudi v poročilu komisije o izvajanju tega ukrepa v državah članicah vendar pa ena sama številka, statistična številka nam ne bo vedno povedala resnice. Potrebne so širše analize v družbenem okviru. V vzhodnji Evropi lahko opazujemo velike spremembe pri mladih zaradi migracij. In stopnja brezposelnosti se znižuje, zmanjšuje zaradi odselitev. In to ni plot tega jamstva za mlade. Prihajam iz Estonije in imamo nizek delež brezposlenih med mladimi, vendar pa večinoma zato, ker so pač enostavno zapustili državo. Nekatere države ne morejo pridobiti specifičnih sredstev jamstva EU za mlade, ker je brezposlenost niže od 25 odstotkov med mladimi in potem uporabljamo tudi podlago NUC2. Države potem uporabljajo tudi zelo raznolike pristope. Naprimer v Nemčiji imajo kar precej regij Nut 2, ki uporabljajo ta program. Morda ta program ni najbolj primeren za manjše države. Celotno ozemlje Estonije je v Nut 2 in ni možno uporabiti diferenciranega pristopa za različne regije. Imamo pa nekatere zelo specifične regije, kjer je brezposobnost med mladimi 25 odstotna ali celo više. Vendar pa država kot celota pa te stopnje nima, ima nižjo stopnjo. Torej ti dve stvari. V premislek hvala. Thank you. Hvala lepa. Patrik Lejerik ga ni. Gospa Zubar, Gue, v njegovem imenu, prosim. Obrigada, gospod predsednik. Uh, Hvala lepa, gospa predsednica. Menim, da je to poročilo izredno pomembno. In če si ga ogledamo, in upoštevamo, lahko razumemo, da ta program najbrž ne bo bistveno različnejši od tistih, ki že obstajajo in od ukrepov, ki so že bili sprijeti na evropski ravni za um, obravnavo problema brezposelnosti. In zakaj to pravim? Portugalka sem in lahko povem, da na portugalskem obstaja zelo malo podatkov o uresničevanju tega načrta ter o vrsti zaposlitev, ki jih ta program zaobjema. In nobene ocene ni, ki bi pokazala, da se to in v čem se to razlikuje od vsega, kar je bilo narejeno že prej. Namreč znotraj Evropskega socialnega sklada so že bili predvideni programi za pripravništva, za uh, usposabljanje brezposelnih in tako naprej. In danes se postavlja vprašanje, kakšne spremembe ta program sploh prinaša v kakovostnem smislu in ali jih sploh prinaša. Namreč uh, Evropska komisija pogosto uh, ne odgovarja natančno na vsa ta vprašanja in na koncu se izkaže, da smo pogosto bili tako v javnem kot v zasebnem sektorju bolj predmet nekih poskusov eh, raznih za razne programe za zaposlovanje, eh, ki pa niso prinesli konkretnih rezultatov, še manj pa nekih konkretnih pričakovanj za možnosti v prihodnosti za tiste, katerim so ti programi namenjeni. In uh, v bistvu še vedno je vprašanje ustvarjanja in obstoja stalnih delovnih mest in tega, na kakšen način je sploh možno priti do njih. In vedno, kadar govorite o kakovosti zaposlovanja in če si to pogledamo v vašem poročilu, uh, bi rekla, da poleg dolžine trajanja pogodbe o delu ter poleg vprašanja uh, usposabljanja in izobraževanja se tu pojavlja tudi vprašanje, ki je po našem mnenju povezano s kakovostjo zaposlitve. Uh, In to pomeni zagotovljene socialne pravice za vse te delavce v primerjavi z drugimi delavci. Torej, ne bo pozitivno to, kar ti programi prinašajo, če bodo prinesli samo neko novo skupino delavcev, za katere bojo veljale druge socialne pravice in pogoji. po, takšen predlog smo tudi mi že uh, oblikovali, ampak žal parlament ni sprejel predloga uredbe, o katerem govorim. Potem, ravno tako je treba zagotoviti za te delavce, ki se jih bo vključevalo v trg dela, isto raven plačila, kot jo imajo drugi delavci s stalnimi pogodbami znotraj istega sektorja. In zato mislim, da bi bilo res treba definirati nek kriterij kakovosti zaposlitve. In ko komisija govori, da bo spodbujala razpravo in tako naprej in da bo to precej odvisno od konteksta, moram reči, da sem zelo zaskrbljena ob tem, ko berem, da bo treba kakovost ocenjevati znotraj trenutnega ekonomskega konteksta, kar pomeni neposredno, da bo to eh, vodilo v zniževanje socialnih pravic in pogojev za te delavce. Namesto, da bi imeli više in zahtevnejše ukrepe za zaščito teh delavcev, se zdi, da bomo tukaj imeli neke novosti, ki bodo sicer prinesle določena jamstva, vendar. Uh, ne bodo zagotavljala večje varnosti delovcem, katerim bodo namenjena. In zato mislim, da bi morali izkoristiti prihodni pregled večletnega finančnega okvira, da bi sredstva, ki so po obstoječih ocenah potrebna, tudi zagotovili za to področje. In v bistvu ne vem, kaj vi mislite o tem, kaj bi mi kot parlament tukaj lahko naredili, zato da bi pripomogli, da bi ta priporočila, ki ste jih vi pripravili, ne ostala samo na papirju. In da bi ta program več kot samo ime postal tudi prava rešitev. Laura Adžeja, EFDD. Hvala, predsednica. In hvala predstavnici računskega sodišča za upravljeno delo, predvsem pa zato, ker se prvič tukaj ne čutimo kot um, vesoljci. To, kar ste povedali, je namreč bistveno bližje temu, kar mi ponavljamo tako v Italiji kot v Evropi. Namreč cilji tega programa so v, naši, v moji državi propadli eden za drugim. Jamstvo za mlade in pobuda za zaposlovanje mladih sta bili predstavljeni kot zdravilo za vse bolezni, kot velika priložnost In nekdani predsednik vlade je na tej podlagi obljubil 2 milijona novih delovnih mest. Dve leti kasneje jih je manj kot 20 tisoč teh delovnih mest, ki so bila ustanovljena na podlagi jamstva za mlade v Italiji. Torej gre za popoln neuspeh in povsod v italijanskih medijih lahko preberemo podatek, da je mladih brezposobnih v Italiji 52 odstotkov, kar je sramota. Zato je največja napaka, poleg te nesposobnosti za uporabo sredstev, to je za me zdaj že dejstvo, nesposobnost naših, predvsem moje vlade, da bi pripravili učinkovite programe, ampak poleg tega se še naprej dela zelo hude napake, zato ker ni spremljanja. Ob vsej neučinkovitosti, s katero se spopadamo s problemom brezposelnosti med mladimi, še vedno ne razumemo, koliko je teh mladih, kateri so ti programi in ukrepi, ki jih je še treba pripraviti in organizirati, kako organizirati usposabljanje in izobraževanje in kako spremljati razdeljevanje sredstev, za katere projekte se ta razdeljujejo, ali se razlikuje to po regijah ali se upoštevajo mm, razlike med njimi, ali se pripravljajo projekti, ki bi dejansko lahko pripeljali do zmanjšanja brezposelnosti med mladimi. Rezultat pa je nekaj čisto drugega, samo uh, neko leporečenje in aroganca. Povsod se zdi, uh, kot da je naš cilj samo nek proizvod, ki ga želimo prodati. Uh, ampak če v mestu, ki ima 50 tisoč eh, prebivalcev, jamstvo za mlade ponudi samo 20 novih delovnih mest v javnem sektorju, mislim, da je to res uh, žalostno. In kar zadeva spremljanje, bi, si, bi jaz pričakovala, da to predhodno financiranje, ki ga je odobril Evropski parlament in to v višini nadaljnih 2 milijard evrov, da se to prešteje in prouči do zadnjega centa. Jaz bi hotela do zadnjega centa vedeti, kako so bila ta sredstva porabljena strani moje vlade. In to ne zanima mene osebno, to zanima mlade, ki živijo brezposelnosti do 40 let pri starših, ki nimajo službe in ki ne razumejo, um, zakaj gre. In mi pa to goljufijo tukaj predstavljamo kot eno veliko bogatstvo našega sveta. Odločne besede, še dva, potem pa boste odgovorili. McIntyre, prosim. Lopez. Potem pa še Lopez Aguilar. Thank you, um, my... Hvala lepa. Moja skupina, je vedno verjela v proračunsko disciplino in politiko, ki temelji na rezultatih. Zato se mi to poročilo zdi zelo koristno. To je sestavni ključni del našega dela v tem odboru, da torej pregledamo, kako smo porabili sredstva in da razumemo, kaj smo dosegli. Če načrtovani rezultati niso doseženi, potem se ne smemo bati tega jasno povedati in moramo iskati boljše poti, drugačne poti dosege naših ciljev. Hvaležna sem gospe Ivanovi, da je danes tukaj z nami in za to, da je predstavila poročilo računskega sodišča. Imam kar nekaj pomislekov, ki izhajajo iz vaših dognanj. Komisija ni izvedla ocene vpliva in ni tudi ne specificirala, kateri so bili pričakovani cilji. To pa bi moralo biti tako, kajti taka je pač tak je običajen postopek za vse večje pobude komisije. Tukaj jim ni uspelo. Če želimo ustrezno nadzirati, moramo že na začetku povedati, kaj želimo doseči. V vašem prvem priporočilu, da bi države članice morale podati jasen celovit pregled vseh stroškov, načrtovanih ukrepov za boj proti brezposobnosti med mladimi in tako dalje. Mislim, da tukaj ne gre samo za stroške. Razumeti moramo tudi to, katere so prednosti, tako kakovostne kot tudi količinske. Če ne bomo na začetku se že zadali, kaj želimo doseči, kako bomo pa potem merili, ali nam je uspelo ali ne. Na koncu tretjega priporočila, rezultati nadzora, to bi naj sporočali svetu in komisiji, oprostite svetu in parlamentu, mislim, da je to jasno. To bi moralo biti tako, pa na začetku ni bilo, parlament je bil izpuščen. Sedaj pa, če se gledamo 68. odstavek, tukaj je zapisano v vašem poročilu, da ni načrtovano, da bo do rezultata sporočilo Evropskemu parlamentu. Kot Evropski parlament moramo zahtevati, da bi nadzor izvedbe bil sporočen Evropskemu parlamentu, da bi potem tudi nadzor nad rezultati bil del poročanja parlamenta. Sicer, kako bomo mi kot predstavniki veliko mladih, ki so brezposelni, lahko razumeli, kaj je bilo doseženo in kaj ne. Prav tako mislim, da kljub temu, da imamo program pobude za brezposobnost za mlade, ki vključuje celotno Evropo, da moramo potem sodelovati s posameznimi državami članicami in najti rešitve za posamezne države. Ne moramo imeti kar enega pristopa za vse. Zato mislim, da bo naša politika najboljša, če jo bodo izvajale države članice. Seveda pa želimo vseeno to nadzirati. Želimo vedeti, kako se porabljajo sredstva in kaj se dosega. Mislim torej tudi, da je prednost nadzora in specifične analize, ki jo lahko izvedemo, nekaj, kar bo omogočila izmenjava najboljših praks, tako da bomo vsi iz različnih držav članic razumeli, kaj je bilo doseženo in kaj ne. Zelo sem zadovoljna, da se začne 2,2 milijona vajeništev v zadnjih petih letih v Združenem kraljestvu. Vendar pa to ni izgovor za zadovoljstvo. Celo v moji regiji vidim stopnjo brezposobnosti, ki se povečuje. Torej, ne more Združeno kraljestvo pridigati drugim po EU. Moramo pa se tega lotiti drugače. Razumeti moramo, kaj je dobro delovalo in kako bi to lahko razširili na vse države članice. Seveda ne bo to delovalo povsod, vendar pa kjer imamo zgodbo o uspehu in kjer vidimo dobro porabo sredstev, potem je to nekaj, kar lahko porabimo širše. Potem moramo na tem graditi. Hvala lepa za to poročilo. Veliko pomoč nam je. Hvala. Hvala. Javi Lopez, ne Aguilar. Potem pa boste imeli čas za odgovore. Lega, sem dičil muchas cosas in eh, compartila. Ja, kolegi so že veliko stvari povedali in z večino se strinjam. Mislim pa, da bi bilo treba določene še dodatno poudariti. Tukaj govorimo namreč o petih milijonih eh, ljudi, to želim spomniti. Pet milijonov mladih, ki so danes v Evropi brez službe. In eh, zato je treba podariti, da 22 odstotkov brezposelnosti med mladih je številka, ki izhaja iz nekoliko varljive statistike. Saj to pomeni mogoče, ne vem, 40 odstotkov v Španiji in nekaj čez 10 v Nemčiji. Uh, Vsekakor je poročilo primirno, koristno um, in tako naprej. In to, kar govorimo, ne govorimo zato, ker bi želeli čemu nasprotovati in polemizirati uh, v zvezi z obstojem jamstva za mlade. Po našem mnenju je to bolj pomembno kot kadarkoli. Vsekakor, določene stvari, ki smo jih ugotovili, uh, Eh, tu v parlamentu pa je treba povdariti in sicer prvič, da nimamo neke konkretne ocene o tem, koliko sredstev dejansko potrebujemo za uh, uresničevanje ciljev jamstva za mlade, uh, da nimamo na voljo dovolj kriterijev za oceno tega, kaj pomeni kakovost na zaposlitev. Naš cilj namreč ni samo ustvarjanje delovnih mest, temveč ustvarjanje kakovostnih delovnih mest in zato bi se morali o tem dogovoriti, če želimo v nadaljevanju uresničevati javne politike v tem smislu. Če tega ne bomo uh, storili, bomo ustvarjali prekerne oblike delavcev in zaposlitve in to ni naš cilj. Tretjič, eh, res je, da države imajo predvsej težav pri uresničevanju tega, lahko pa bi se zgledovali po tistih državah, ki so to dobro uporabile, vendar pa moramo hkrati morati jasno povedati, da države članice niso storile vsega, kar bi morale. Pogosto v državah članicah krivijo Evropsko unijo za to, ker ne naredi tistega, kar bi morala, ampak pogosto pri številnih evropskih programih je pa krivda na strani držav članic, ki jih ne izvajajo tako, kot bi bilo treba. V državah članicah se pojavljajo pomanjkljivosti in težave pri uresničevanju programov. Ne obstaja neko um, resno spremljanje in ocenjevanje izvajanja. In pri tem ugotavljamo neke skupne vzorce. Ti programi so namenjeni petim milijonom mladim, Eurobarometra pa pravi, da samo uh, e, 20 odstotkov mladih je že kdaj slišalo za te programe programe in samo 4 odstotki v bistvu res vedo, kaj pomeni jamstvo za mlade. In to je ogromna ovira za zagotavljanje učinkovitosti tega programa. In lahko rečem in ponavljam, govorim zdaj o evropskem vzorcu. V Španiji pa imamo 800 tisoč mladih, mlajših od 25 let, ki so brezposelni. In zdaj registriranih je, pa ne vemo točno, kaj to pomeni, ali so registrirani na zavodih ali um, kako drugače. Vsekakor teh 800 uh, e, tisoč jih je precej malo, če tako pogledamo. Uh, In gotovo ni zdaj trenutek, da obtežujemo vlade take barve ali drugačne, ampak v Španiji imamo dramatično situacijo. Problematiko brezposelnosti mladih poznamo zelo dobro in prav ta teden so bili objavljeni novi podatki Nacionalnega statističnega inštituta, ki je državni inštitut in v teh podatkih je zapisano, da je vsak tretji otrok v Španiji reven in da 30 odstotkov prebivalstva živi uh, v revščini ali na pragu revščine. Uh, eh, 45 odstotkov jih ne more imeti uh, niti enotedenskih počitnic, dva odstotka jih ne more eh, si privoščiti izrednih stroškov v višini 600 evrov in tako naprej, podatki v tem smislu. In zato Če obstajajo v naši državi podatke, ki kažejo, da je vsak tretji otrok reven in če na trgu dela imamo podatke, ki kažejo, da je 50 odstotkih mladih brezposelnih, kako se bo en tak otrok počutil ob predstavljanju vseh teh evropskih programov, če je perspektiva takšna, kakršno jo vidimo? mi bi morali imeti programe, ki nam bodo omogočili, da bomo šli veliko dlje od tega, dokodar smo prišli zdaj. Hvala lepa, sedaj pa gospa Ivanova. Veliko vprašanj, veliko pripomp, veliko obvez, ki si jih poslanci želijo. Hvala lepa, hvala lepa vsem poslancem za zelo zanimive pripombe. To je obogatilo razpravo. Tudi za nas je zelo pomembno, da slišimo kaj želite. Skušala bom spregovoriti o vseh pripombah še posamično, predtem pa naj povem, da to ni zadnje poročilo, ki ga pripravljamo o zaposlovanju mladih. Pripravljamo niz poročil in do konca tega leta upamo, da bomo predstavili tudi poročilo o ekipah, mladi v akciji, to je drugo poročilo po tej seriji, potem pa bomo začeli še bolj podrobne revizije zaposlovanja mladih na ravni držav članic. Torej, to je začetek, nikakor ne konec naše poti pri tem projektu, da bi resnično bolj podrobno se ogledali to pomembno težavo. Zelo veliko pomembnih vprašanj je bilo izpostavljenih. Začela bom z gospo Moran Šatje, ki se je dotaknila vprašanja jamstva za mlade in pobude za mlade. Vem, da so se o tem že pogovarjala. To je zelo pogosta napaka. Ljudje ne razlikujejo med tema dvema stvarima. Zato smo skušali v poročilu zelo jasno povedati, kaj je kaj. Skušali smo torej podati pregled, kar se tiče virov financiranja in upajmo, da je to sedaj bolj jasno, kaj ti sporočilo, kot ste upravičeno dejali, je ključnega pomena za uspeh te pobude. Če mladi in državljani ne poznajo in se ne zavedajo, kaj se ponuja, potem seveda ne bo presenetljivo, da se zelo, mlado, zelo malo mladih tudi registrira potem na področju zaposlovanja. Potem Pomankanje projektov. Pomembno vprašanje, če sem vas prav razumela. Poprašali ste, kako lahko zagotovimo več projektov, kako lahko zagotovimo izvedbo projektov. To poročilo o tem vprašanju ne govori. Govori o načinu, kako naj komisija pomaga državam članicam pri pripravi načrto za mlade. Vendar pa mislim, da je to pomembno, da to povežemo z tveganji, z enim od tveganj, torej s financiranjem. Če ni financiranja, ni projektov. Pomankanje zadostnih informacij držav članic, ki te sporočajo komisije, pravzaprav ne mogoča oceno, koliko sredstev je potrebnih za tak projekt. Po drugi strani pa imamo tudi veliko držav članic, ki vrčujejo, imajo proračunske omejitve. Torej, kako bi hkrati lahko zahtevali več sredstev, po drugi strani pa imamo težavne proračunske razmere v veliko državah članicah. Zato je tudi komisija izpostavila, da morajo države članice same prioritizirati, kateri ukrepi so najpomembnejši in katere ukrepe je potrebno najprej sprejeti. Tega se dotikamo tudi v našem poročilu. Še prav posebno v teh časih varčevanja. Dejali ste, da se zdi, da so na evropski ravni bili sprejeti ukrepi in da je bil narejen napredek, še prav posebno, kar se tiče Evropskega parlamenta in tudi komisije s predhodnim financiranjem. Da, storili smo svoje, vendar pa ne pozabimo, gre za politiko deljene odgovornosti. Na drugi strani imamo tudi države članice, seveda, ki morajo postoriti svoje pri tem projektu. Kar nekaj izmed vas, s tem je začela gospoda Morašatje, je govorila o visokokosni ponudbi. Da, res je, to je ključni del našega poročila, ključni del jamstva za mlade. Priporočamo nič obvezujočega. Skušamo ponuditi konstruktivno analizo, cilje in izpostaviti nekatera tveganja, ki jih vidimo. Potem pa morajo seveda države članice v polni meri spoštovati načelo subsidijarnosti in se odločati, kaj bodo uporabili kje. Naša dognanja temelijo na kar nekaj evropskih dokumentov, dokumentih tudi priporočila sveta za kakosni okvir za vajeništva, naprimer. Izjava sveta o Evropskem zavezništvu za vajeništvo. Tukaj že imamo minimalne standarde za dobro kakovost eh, pripravništev in vajeništev, da torej podjetja ne bi samo izkoriščala mladih kot eh, poceni vir delovne sile. nimamo pa potem teh takih dokumentov za do, visoko kakovostna delovna mesta. Revidirali smo tudi študije Evropskega parlamenta in tukaj pravimo, da se nam zdi, da bi lahko morda imeli kombinacijo atributov, ki so pomembni za to, ali je določeno delovno mesto visoko kakovostno ali ne. Gre za trajanje, tip pogodbe, začasno, stalno delo, plačilo, vse, da vse to je pomembno. Katere veščine so potrebne, kakšne kvalifikacije, potem ali je na voljo še kakšno nadaljne izobraževanje in tako dalje. Vse to je navedeno v poročilu. Seveda pa to ni zavezujoče, tako da spoštujemo v polni meri načelo subsidijarnosti. Naj bom poštena do komisije. Gospa Zuber je dejala, da komisija ni storila nič, kar se tiče te opredelitve visokokakovostne ponudbe. Nekateri koraki so bili storjeni po objavi poročila smernice aprila 2015 za države članice. Komisija je posodobila vprašanja in odgovore in je obsežno spregovorila tudi o visokokakovostni ponudbi. In to je bilo izpostavljeno v našem poročilu kot eno tveganj. Seveda, minimalni nisem tributov še ni bil v polni meri predmet razprave, vendar pa spet države članice se morajo odločiti, kako nadaljevati, ker gre pač za deljeno stopnjo upravljanja. Gospod Benifej, vi ste govorili o vlogi naše analize kot nepolitične, objektivne institucije. Strinjam se z vami, taka je naša vloga. Ne smemo biti pristranski, biti moramo popolnoma nepolitični, neutralni in vam, odločevalcem, ponuditi konstruktivno analizo razmer. Omenili ste nezadovoljive stopne zaposlenosti med mladimi v Italiji. V tej fazi ne morem podati pripomp glede držav članic, kot sem dejala pred nekaj trenutki. Ta odgovor bomo lahko dali, ko bomo končali analize na ravni držav članic, ki bodo bolj podrobne. Zaenkrat smo na ravni komisije. Se pa seveda popolnoma strinjam z vami, da jamstvo za mlade ni instrument sam po sebi. Potrebujemo veliko več kot to. Potrebujemo industrijsko politiko, strateške naložbe. In omenili ste tudi odločnost mladih. Mislim, da je to bilo omenjeno tudi že strani prejšnjih govornikov in spet tukaj naj omenim, je spet pomembno načelo deljene odgovornosti. Imamo komisijo parlament, potem pa seveda tudi države članice, ki so odgovorne za izvedbo. gospa Židnanska, Slovaške. Zastavili ste specifično vprašanje o državah članicah in spet, tako kot prej, moram reči, da ne vem v tej fazi, katere države članice bomo obiskali. Običajno obiščemo 4-5 držav članic in si potem pridobimo podobnejšo sliko razmer. V tem trenutku pa ne vem torej, katere države bomo obiskali. Takoj, ko bomo pripravljeni, pa vam bom seveda za sedem se vrnila in vas poročila. Tudi vi ste govorili o visokokostni ponudbi, mislim, da sem na to že odgovorila. Gospa Zuber, omenili ste dejstvo, da jamstvo za mlade pravzaprav ni drugačno od eh, drugih pobud v ESF-u. Dobro, nekatere ukrepe res že poznamo in vemo, da se izvajajo že leta prek ekonomskega socialnega sklada. Pomankanje podatkov je pomembno vprašanje, to smo tudi omenili v našem poročilu. Pomankanje podatkov za financiranje je veliko tveganje in to smo omenili. Vendar pa spet, ti podatki. Komisija je tu, če želijo posredovati, morda eh, me lahko dopolnijo, vendar pa ne morejo podati podatkov, če jih države članice ne zagotovijo. Če države članice pač ne povedo svojih potreb. Tudi vi ste govorili o visokokakovostni ponudbi, mislim, da sem to že zajela. In potem ste vprašali, kaj bi Evropski parlament moral storiti, da bi zagotovili, da se ta priporočila izpolnijo. To je eden od elementov, ki jih že počnete. Interes, ki ga kažete danes, zaveza, ki jo vidim pri, vsem, pri vseh v tej razpravi, mislim, da kaže, kako pomembno je to vprašanje za vas in mislim, da to tudi ne bo zadnji korak v nizu ukrepov ki bodo sprejeti. Kar se nas tiče, je to zgolj prvo poročilo. Gotovo pa je potrebno postoriti še veliko drugega. Gospa Adžeja, tudi vi ste spregovorili o nekaterih strahotnih številkah, kar se tiče števila brezposobnih v vaši državi med mladimi. Strinjam se z vami in z gospodom Benifejem, to ni zdravilo samo po sebi. Jamstvo za mlade to je ukrep, ki ga moramo združevati z drugimi ukrepi in potem bi to lahko skupaj delovalo, bi lahko prijelo v državah članicah. Predhodno financiranje in številke, ki so na voljo, mislim, da do junija, če se ne motim, bi morali imeti prvo poročilo držav članic komisiji o sredstvih, ki so bila porabljena. Tista sredstva, ki niso bila porabljena, pa morajo biti vrnjena v evropski proračun. Bomo videli, kako se bo to zgodilo, kakšen bo postopek. K temu pozorno sledimo in vas bomo obveščali. Gospod McIntyre, hvala lepa za vaše pripombe. Omenili ste oceno vpliva, da. Tudi mi smo ugotovili, da ocene vpliva ni bilo v tem primeru in ne želim torej govoriti v prid komisije, vendar pa moram biti poštena in reči, da je celotna schema bila zasnovana po nujnem postopku. Eden od razlogov, zakaj torej ocena vpliva ni bila izvedena, je, da je bilo to pripravljeno zelo na hitro po nujnem postopku. to pa seveda še ni upravičilo, da take analize ni bilo. Vendar pa potrebujemo podatke držav članic, tako kot sem že dejala, o dejanskih eh, potrebah za financiranje. V našem poročilu je bilo omenjeno, da naj ne bi bilo poročeno Evropskemu parlamentu, vendar pa sem vesela, da je odgovor komisije na poročilo že nakazal, da bodo poročali torej tudi Evropskemu parlamentu. Vlobili so to. To je bila izjava o poročilu, vendar pa komisija se je že odzvala in se je zavezala, da bo poročala. Se pa zelo strinjam z vami, da je pomembno delo s posameznimi državami članicami. Izmenjati si moramo najboljše prakse, seveda govoriti tudi o negativnih primerih. In to je načelo, ki ga skušamo izvajati tudi v našem posebnem poročilu v računskem sodišču, ko skušamo pokazati ne samo negativne primere, temveč ponuditi uravnotežen pogled, objektiven pogled na dobre prakse, če jih imamo in kjerkoli že jih imamo. Gospod Lopez, tudi vi ste omenili nekatere neprijetne številke. Kar se kakovosti delovnih mest tiče, to je spet del visoko kakovostne ponudbe, o kateri smo govorili. Mislim pa, da bi morali tudi bolje zbirati statistične podatke in ko vidimo, da so številke nekoliko boljše, je morda to odvisno tudi od tega, da so nekateri mladi zaposleni za nekaj tednov, potem pa se spet vrnajo na trg iskanja delovnih mest. In zagotiti moramo, da mladi ne bodo izkoriščani kot poceni vir delovne sile. Torej, zelo na kratko sem skušala odgovoriti na vsa vprašanja. Če sem kaj izpustila, me prosim na to upozorite. Hvala. Uh, Hvala lepa. Mislim, da ste bili zelo učinkoviti pri eh, odgovarjanju na vprašanja in na eh, zaskrbljenosti naših kolegov. Mislim, da je poročilo izjemno zanimivo in ker eh, to vprašanje brezposelnosti mladih in pa pobude za zaposlovanje mladih ostaja zelo pomembno vprašanje, zelo pomemben del dela, ki ga upravljamo v tem odboru. Mislim, da se bomo še vračali na to vprašanje, tako ali drugače. Morda, ko se bomo pripravljali tudi za vključitev komisije in morda bo mogoče vključiti tudi zastopnike sveta. Tudi to bi bilo zelo, zelo zanimivo, glede na to, da so razprave tu potekale tudi o tem, kaj države članice počnejo in česa ne počnejo. Torej, hvala lepa za vse te podatke. Dobro. Potem bomo nadaljevali s točko 16 dnevnega reda, poročilo o uresničevanju rezultatov in pregledu Evropskega leta za aktivno staranje in solidarnost med generacijami leta 2012. Torej, o tem smo že prej razpravljali ampak eh, to je sedaj prva obravnava poročila o izvajanju. Z gospodom Kukanom smo razpravljali o njegovem delovnem dokumentu aprila. Sedaj pa nam lahko podate predstavitev poročila. Hvala lepa, gospa predsedojoča, spoštovani kolegi, gospe in gospodje. Naj začnem z tem, da mi je v posebno čast, da v tem odboru Empel sedaj predstavljam prvo svoje poročilo in to na temo, ki bo v prihodnjih letih zelo pomembno. Že zdaj vidimo, da je vedno večji interes eh, za področje staranja in to temelji ne samo na najnovejših eh, demografskih podatkih, ki jih je komisija v poročilu pred nedavnim objavila, temveč sem prepričan tudi to, da bodo ti podatki eh, še ukrepili interes za to vprašanje. Naj kar takoj na začetku poudarim, da je namen tega poročila, da se oceni Evropsko leto 2012, ampak moja ocena bo podala tudi eh, nekaj eh, načinov, kako pogledati v prihodnost glede praktičnih vprašanj. Zelo jasen bi bil glede naslednjega. Dejavno staranje ni instrument, eh, s katerim bi želeli Eh, starejše dlje ohraniti na trgu dela. Ne, tu gre za orode, s katerim želimo zagotoviti eh, visok standard življenja, možnost za zaposlovanje eh, tudi starejših oseb in pa zlasti odstranitev vseh diskriminatornih vidikov. Torej, za to gre. Prav tako bi podaril tudi to, da ostanejo zelo velike razlike med eh, politikami aktivnega staranja med 28 državami. Nekatere eh, nas morajo res ujeti in zato bi eh, zlasti želel prositi komisijo, da naredi, kar je potrebno, da se lahko te vrzeli zapolne. Torej, že potrebujemo zelo realistični pregled Evropskega leta 2012 in poudarjam besedo realističen. Pomembno je, da omenimo, da je bilo Evropsko leto potrjeno pozno in da je bil proračun eh, omejen. In to je seveda vodilo v zamude. In najpomembnejše je, da se pogleda, kaj se je zgodilo s pobudami, ki so bile lansirane v tem letu in kakšen je bil, kakšna je bila politična uh, zaveza evropsko leto 2012 se ne, ne sme razvodeneti. Nekatere cilje smo delno dosegli in eh, ozaveščenost je prav gotovo eh, višja zdaj kot prej. Med konkretnimi eh, rezultati lahko izpostavimo brošure na področju um, starejšim osebam prijaznimi urbanimi centri in pa eh, indeksi ter eh, kazalci za demografske spremembe na ravni EU. Komisijo smo tudi prosili za financiranje, vendar žal nove mreže niso bile vzpostavljene in eh, tudi žal zasebni partnerji niso bili vključeni v to razpravo in zato bi pozval za okrepljen eh, trikotni koordinacije torej med eh, od tistimi, ki odločajo na vseh ravneh, civilno družbo in pa zasebnim sektorem. Vsi delavci so še vedno izpostavljeni stereotipom, diskriminaciji na podlagi starosti in eh, oviram. In v tem poročilu pozivam države članice, da izvajajo direktivo enake, o enake obravnavi na področju eh, zaposlovanja in dela. Prav tako pozivam komisijo tudi, da eh, je pozorna na brezposelnost oseb nad 50 eh, leti. In na to opozarjam tudi na tako imenovan pojem srebrnega gospodarstva. To se mi zdi veliko bolj primerno kot sivo gospodarstvo predstavljam si, da bodo nekateri kolegi mislili, da eh, želim tu eh, nekako promovirati starejše osebe. Eh, naj vam zagotovim, da to ne drži. Ampak zdi se mi pa pomembno, da poudarim to, da potrebujemo nek okvir za starejše osebe, ki bo temeljil na gospodarskih priložnostih in ki izhaja tudi iz vseh stroškov, javnih eh, stroškov, ki izhajajo iz eh, staranja prebivalstva. Potrebujemo eh, nove rešitve, inovativne rešitve, ki jih bodo vodile v ustvarjanje novih storitev. In to sem sedaj citiral. Torej, moramo se sredotočiti na potrošnike in v tem primeru gre za potrošnike, ki so starejši občani. In ne nazadnje, Mislim, da je pomembno, da se izpostavi tudi prostovoljstvo, torej to je pomemben del tako medgeneracijske solidarnosti kot tudi uh, aktivnega staranja. Torej toliko o tem, kar sem želel povedati danes. Veselim se, da bom še naprej delal s poročevalci v senci oziroma s komarkoli, ki se zanima za to. Eh, vprašanje. Do 3. junija je treba uložiti predloge sprememb, torej imamo še nekaj dni in na koncu bi želel povedati, da sem popolnoma eh, razpoložljiv za kakršnokoli razpravo, kadarkoli s kolegi, ki jih to zanima. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa. Gospod Linkevič, jutaj ni zato dajem sedaj besedo kolegu Benefiju, ki bo namesto nje spregovoril. Ja, torej se opravičujem v imenu kolegice, ki žal e, ne more biti danes prisotna zaradi zaprtja bruselskega letališča včeraj. Torej, želela bi se zahvaliti e, poročevalcu za zelo dobro pripravljeno poročilo. Eh, ki ocenjuje Evropsko leto 2012 aktivnega staranja in eh, medgeneracijske solidarnosti in eh, poročilo izpostavlja najpomembnejše vidike izvajanja rezultatov teh ciljev. Zlasti se strinja z idejo poročevalca, da morajo države članice narediti vse potrebne ocene, preden se zviša obvezno Eh, starost eh, za upokojitev in pri tem je še zlasti pomembno, da se izpostavi brezposelnost eh, oseb starejših od 50 let in ne sme se ljudi siliti v daljše delo s tem, da se zviša starost za upokojitev. To bi bilo kontraproduktivno. Prav tako se strinja tudi s tem, da je prišlo do zamud pri izvajanju nekaterih pobud tega eh, leta 2012 in zato se moramo za prihodnost eh, potegniti pač eh, določene lekcije. In ne nazadnje, gospod Ječuteves tudi podpira torej to koordinacijo med civilno družbo, zasebnim sektorjem in pa um, tistimi, ki sprejmajo odločitve in to je pomembno, da se uh, izvaja tudi v eh, kontekstu obstoječih mrež. In ne nazadnje se strinja tudi, da eh, moramo še nadaljevati z delom na pobudah, ki so se začele v letu 2012, kar ti tu ne gre za enoletne pobude, temveč za dolgotrajne rešitve in moramo eh, se odzivati na ta vprašanja na trajnosten in dolgotrajen način.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 za zelo zanimiv predlog in za ta osnutek poročila. Če primerjamo Evropo z ZDA, potem lahko ugotovimo, da smo storili premalo za tako imenovano staranje, aktivno staranje. Da bi naprimer se zoprstavili stereotipom proti starejšim ljudem. Premalo smo naredili iz za te ljudi, ki so izključeni iz naše družbe. In to je zelo pomembna težava. Potrebno je podpirati dialog med generacijami in potrebno je spodbojati poklicno udejstovanje starejših. Vendar pa tako, kot eh, je dejal poročevalec, se tudi jaz proti in mi na polskem smo proti temu, da bi poviševali pokojninsko dobo. Še prav posebno zdaj, ko imamo toliko brezposobnih med mladimi. Dve stvari pa v tem osnutku, po mojem mnenju, manjkata in morda bi lahko to dopolnili s predlogi sprememb. In sicer, opozoriti bi morali na to, da so razmere kar se tiče starejših ljudi, po različnih državah Evropske unije zelo različne. Kar se tiče, naprimer, tega, kako se počutijo starejši v teh državah. 70 let to danes ni prav visoka starost, torej ljudje so še lahko zelo aktivni. In vsekakor je potrebno na tem področju še kaj postoriti. Masi kdo ima za sabo težko poklicno življenje in seveda potrebuje pomoč. Razmere so različne in tudi razmere starejših so različne. Po državah to nekoliko omenjate, vendar pa morda ne dovolj. Deveta točka. Tukaj ste dejali, da bi morali torej spodbojati aktivno staranje da to ni zgolj ukrep, da bi ljudje dlje časa delali. Izpostaviti moramo, da so tudi druge vloge, ki jih morajo in bi jih naj odigrali ti starejši ljudje, naprimer v družinskem življenju ali prostovoljno delo. Vse to je lahko zelo pomembno to lahko pripomore k boljšemu družbenemu življenju. In morda bi morali to tudi izpostaviti. Morda bi torej lahko dejali, da obstajajo tudi druge pomembne vloge za starejše v družbi. Ne gre samo za to, da bi čim dlje delali. Seveda, tudi to je ena od možnosti dejavno aktivno se starati. Hvala lepa. Ja. Gospod Weigl. Thank you very much. Uh, I will I will speak in Slovenian language. I Vam govorim slovensko. Give the chance our translators. Ja. Uh, uh, jaz bi rekel, da je naš poročevalec odlično zajel našo prvo razpravo o tem, kako naj izgleda to poročilo. In uh, predvsem bi rad tudi povdaril, da je gre za poročilo o velikem delu populacije evropejcev in da je ta del populacije v vseh državah eh, v času po ekonomski krizi pravzaprav ostal za svojimi problemi in eh, še vedno premalo pozornosti. Eh, zato mislim, da je ta dokument potreben, da ima svojo aktualnost in rad bi rekel samo to, da ga bomo poskušali dopolniti z nekaterimi eh, specifičnimi eh, predlogi. Eden se nanaša na, na vprašanje eh, samopomoči starejših ljudi. Eh, mi imamo v Sloveniji nek primer dobre prakse, ki je dokaj znan tudi v, v krogih eh, organizacij, ki se ukvarjajo s vprašanji starejši, eh, široko razprostranjena organizacija za samo pomoč. Eh, ta organizacija seveda pomaga ljudem, ki so starejši in pripravljeni in zmožni pomagati drugim, da ne samo posredujejo svojo širokogrudnost drugim, ampak da tudi sami sebe držijo v delovni kondiciji in, in eh, občutku, da lahko še vedno veliko doprinesejo. Mislim, da bo dobro, če v poročilu tudi eh, nakažemo možnosti, da se tudi ta samo pomoč eh, prizna kot, kot koristno delo in se tudi postavi na neke, na neke fundamente, ko gre za, za finančno oporo in pomoč tej organizaciji. Zlasti, ko gre, tukaj gre samo ne za profesionalizem, ampak gre za eh, materialne stroške v glavnem te, teh pomočnikov. Druga točka, o kateri želimo da spregovoriti nekoliko bolj konkretno, je potreba po nadzoru operaciji finančnih operacij, demografskih in penzijskih skladov. Če smo se lahko dogovorili za, takšno, za takšen nadzor bank in to kljub odporom sprejeli, mislim, da je prav, da, da Evropska unija postavi standarde in, in, in razprostre svojo, svojo, svoj vpliv in svojo moč tudi na področje kontrole demografskih in pokojninskih skladov. Ti skladi so veliko krat eh, tista kasa, tista blagajna, iz katere se, se po potrebi eh, krpajo proračuni držav. Naslednja točka, o kateri bi veljalo nekaj reči, je neka idealno standardiziranje eh, še vzdržnih čakalnih dob za zdravstvene storitve v Evropski uniji. Imamo države, v katerih ljudje prej umrejo, kot dočakajo, da jim obvežejo rano ali pa da jih operirajo na kakšnem organu, ki, ki odloča o življenju in smrti. Potem bi radi opozorili na, na to, da bi bilo dobro, če bi v Evropski uniji prišli do skupne pozicije, do skupnega stališča glede priprave konvencije o zaščiti starejših oseb in njihovih pravic, konvencije Organizacije združenih narodov. Mislim, da je tukaj nekaj držav, ki takšni konvenciji nasprotujejo iz meni težko razumljivih razlogov, e, mogoče bi bilo dobro, da postanejo ti razlogi e, bolj transparentni. In zadnja stvar, na katero bi želeli e, nekoliko bolj podrobno opozoriti, je bolezen, ki je čedalje bolj pogosta pri starejših ljudeh posod v Evropi, podatki so zastrašujoči, gre za različne pojavne oblike demence. Mislim, da je potrebno imeti neko evropsko strategijo, vizijo o tem, kako obravnavati to bolezen in kako lajšati trpljenje tistih, ki jih ta bolezen zadene in njihovih eh, svojcev. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji govorec na mojem seznamu je gospa Suber. Torej, sama potrebujem petminutni odmor. Se strinjate s tem? Pet minut potem pa bomo nadaljevali. Thank you for that. Uh, I will now give the floor to Madame Zuber. Hvala lepa. Torej sedaj dobi besedo gospa Zuber. Nós, eh, em relação a este relatório, eh, enfim, temos. V zvezi s tem poročilom moram povedati, da se v določenih točkah naša mnenja razhajajo. Še zlasti tudi zato, ker se je potrdila ideja, da je na tem področju potrebnih nekaj popravkov. Namreč to Evropsko leto je po našem mnenju bilo bolj potrebno za neko zamaskirano kampanjo za reformo, kot pa res za spodbujanje zdravega in aktivnega staranja. Po našem mnenju je to zelo pomembno, ni pa to niti približno povezano s povišanjem starosti za upokojitev. In od leta 2000 leta 2012 se je že zelo veliko govorilo o tem, o socialni solidarnosti, o sodelovanju in o tem, da je treba starejšim osebam omogočiti, da bi ostale aktivne in delale in tako naprej. Ampak to ne pomeni nujno ostati v delovnem razmerju. To ni glavni problem starejših oseb. Njihov problem je najbolj povezan s pomankanjem kakovostnih javnih storitev in z zagotovitvijo zdravstvenih storitev, pa tudi z dostopom do struktur, ki bi jim omogočile aktivno in enakopravno udeležbo uh, v družabnem, uh, športnem, kulturnem življenju in tako naprej. Eh, v številnim državam in tudi v moji državi so namreč pokojnine izredno nizke in to tudi onemogoča aktivno udeležbo teh državljanov v družbi. In zato bi se morali mi osredotočiti na ta vprašanja. In po našem mnenju pa je ta cilj, Eh, cilj, ki pomeni nazadovanje, če se govori samo o tem, v kateri starosti naj bi se uh, upokojili. V resnici bi morali tukaj govoriti o nadomestnih dejavnostih, ki bi jih družba morala nuditi starostnikom po upokojitvi. Zato socialni programi, trajnost socialnih programov in tako naprej. Uh, To so vprašanja, ki pa so povezana tudi z porazdelitvijo bogatstva, eh, z uporabo dobičkov in sredstev namenjenih za socialno varnost v družbi in tako naprej. In zato je pomembno v tem smislu predvsem zagotoviti delovanje in primerno financiranje sistemov za socialno varnost. Ne pa spodbujati to, da ljudje de, ostanejo v delovnem razmerju do ne vem kdaj. To je po našem mnenju nazadovanje v civilizacijskem napredku. In to so glavne točke, ki smo jih želeli izpostaviti v zvezi s tem poročilom, pa čeprav se z nekaterimi točkami seveda lahko tudi strinjamo. Hvala lepa. Gospod Damoka. Ja, hvala. Tudi mi se zavedamo. Povezal med uh, posameznimi deli tega poročila, pa tudi povezavo s temi načrti za zvišanje starosti upokojitve. To je nespremljivo. In moja država je med najrevnejšimi v EU in eh, tudi ima najniže pokojnine skupaj z Bolgarijo in Romunijo. Zato je zelo pomembno to, kar nam je gospod Kukan danes povedal. Torej, prizadevate si za to, da aktivno staranje ne pomeni samo boljše pogoje za starejše osebe. Glede tega mislim, da se vsi strinjamo in da je to tudi predmet konsenza med poročevalcem in poročevalci v senci. Morda je malce presenetljiva izjava, da je potrebno podpirati starejše osebe pri samostojnem življenju, kar se da dolgo. Morda gospod Kukan lahko temu oporeka, ampak meni se zdi to malce sporno. In to se mi zdi tudi povezano s tem predlogom, da se starejše osebe spodbuja oziroma prisili v to, da delajo dlje, zato da bodo lahko živeli samostojno. Morda bi to veljalo preformulirati. Dali ste nam pet predlogov programov in eh, pravite, da ta seznam ni izčrpen, ampak v tem primeru se sprašujemo, zakaj imamo samo te države Avstrija, Estonija, Slovaška, Češka in Slovenija. Upam, da bomo lahko torej sodelovali tudi pri predlogih sprememb, ki jih bomo uložili in na ta način prispevali k poročilu. Um, Laura Ađeja. Hvala lepa. Hvala za prispevke poročevalca, kateremu želim izraziti svojo pripravljenost in razpoložljivost za pripravo dokumenta, ki ga bomo lahko v čim um, širšem številu podprli. Tudi jaz menim, da to transverzalno vprašanje različnih starosti, različnih poročevalcev, lahko prinese dodano vrednost pri pripravi končnega dokumenta. Seveda, aktivno staranje je vrednota, je nekaj dobrega. Ehm, Vse življensko učenje, krasno. Krasno je govoriti o socialni vključenosti, o dostopu do novih tehnologij, tudi za osebe, ki so že nekoliko bolj v letih. To seveda predvsem v podporo socialni vključenosti. In eh, to gotovo ne sme, pa ne sme biti ovira za eh, nova delovna mesta in možnosti zaposlitve za mlade, še zlasti za, mislim pri tem na delavce med 55 in 60 letom, ki so že uh, izključeni iz trga dela in se ne morejo več vanj vključiti. Ravno tako se nam zdi predvsej pozitivno, da politike za aktivno staranje ne smejo postati zgolj inštrument za ohranjanje oseb v delovnem razmerju. Torej, vprašanje zaposljivosti ne sme tukaj biti edina vrednota in vidik. Po mojem je izredno pomembno, da se zagotovi delavcem možnost takšne upokojitvene starosti, da bodo po upokojitvi lahko živeli na zelo kakovosten način. Po mojem je tudi zelo pomembno izpostaviti, da pri določanju upokojitvene starosti moramo upoštevati številne dejavnike. Med njimi je tudi diversifikacija različnih del. Naprimer, če se je celo leto upravljalo fizično zelo zahtevno delo, eh, se gotovo ne bo govorilo o potrebi po pokojitvi pri isti starosti kot v primeru eh, dela za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 Zato mislim, da moramo tukaj predvsem zelo pogumno obravnavati problem brezposelnih 50-letnikov, da moramo razviti učinkovite inštrumente, da jim bomo omogočili njihovo ponovno vključitev na trg dela ter primerno vrednotenje njihovega znanja in uh, usposobljenosti ter za uh, usposabljanje za nove tehnologije, kjer jim znanja morda manjka. To je izredno pomembno. Projekti za spodbujanje aktivnega staranja se gotovo lahko izvajo tudi s programi Evropske unije s pomočjo strukturnih skladov za um, socialne, eh, za inovacije in za socialno vključevanje in tako naprej. Lahko bi tudi poskušali ta nov evropski finančni inštrument namenjen za aktivno staranje, proučiti drugače. Sprašujem se mogoče, ali ne bi bila primernejša neka ad hoc študija že vnaprej, zato da bi ugotovili, s katerimi sredstvi bi ta novi inštrument res lahko uporabljali. Pa še bi morali delati na tem, da bi omogočili povezovanje med različnimi generacijami, da bi omogočili izmenjavo med njimi, saj če si pogledamo različne generacije, mislim, da lahko te predstavljajo dober vir znanja in izkušenj ene za druge in obratno. Gracias, señora presidenta i en primer lugar quería agradecer. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Torej, najprej bi se zahvalila poročevalcu kot kolegi, ki so spregovorili pred mano za pripravo tega dokumenta. Torej, oba dokumenta, poročilo in pa pripravljalno poročilo sta zelo pomembna dokumenta in še naprej bomo delali na tem pomembnem vprašanju staranje Evropskega parlamenta je zelo pomembno in leta 1993. Torej, to staranje prebivalstva eh, je eh, nekaj zelo pomembnega. Prebivalstvo se bo eh, prostaralo za um, do leta 2050, za 30 let in eh, zato je pomeno, da se s tem sopadamo. Zahvaljujoč eh, temu letu 2012, torej eh, letu aktivnega staranja, smo se zavedli pomembnosti tega vprašanja staranja in pa demografskih vidikov. In ocena kaže na to, da je treba storiti še več, da je treba misliti na prihodnost in da je treba sprejeti konkretne ukrepe treba je zagotoviti, da bodo lahko starejši živeli samostojno življenje. To pomeni, da bodo lahko še naprej delali, če bodo to želeli. In glede tega se strinjam s kolegi, ki so spregovorili pred mano. Se pravi, da je pomembno za osebe starejše od 50 let, da ne bodo diskriminirane zaradi te starosti, torej da se osredotočamo na vprašanje eh, zaposlovanja teh oseb. Tudi meni se zdi, da je treba prilagoditi eh, upokojitveno starost eh, staranju prebivalstva in pa življenski dobi prebivalstva. Treba jim je omogočiti boljše kakovostno staranje in pa vključevanje v družbo. Kar mene posebej skrbi, se nanaša na podeželje in zlasti na tiste regije, eh, ki eh, so itak že izpostavljene eh, naravnim in drugim težkim situacijam, torej naj gre tu za gorske regije ali za posebej oddaljene regije. Eh, tam eh, se soočamo torej po eni strani s staranjem, po drugi strani pa tudi z izginjanjem prebivalstva. In eh, teh, na teh območjih mladi nimajo druge možnosti, kot da odidejo, kajti ne najdejo dela. In na ta način se te regije praznijo na dramatičen način. Prav tako tudi ni infrastruktur in ni uh, Eh, ustreznih, eh, ustrezne zdravstvene oskrbe, zdravstvenih eh, storitev, zato je treba na tem še delati. Thank you. A deadline for amendments are as the 3rd of June. Hvala lepa. Torej, do 3. junija ob 12. je treba uložiti predloge sprememb in na to bomo 23. junija o tem razpravljali. 15 in 16. julija pa bomo to sprejeli v odboru. 17. točka dnevnega eh, reda eh, se nanaša na Evropske eh, strukturne investicijske sklade ter dobro gospodarsko upravljanje, torej smernice za izvanje člena o uredbah in skupnih določbah. In sedaj dajem besedo gospodu Lopesu. Hvala. Najprej bom nekoliko uvedel to temo, o kateri govorimo. O tej, ko govorimo o makroekonomski pogojenosti in členu 23. V prejšnjem sklicu so evropske institucije z dobrim namenom se odločile, Eh, uvesti neko skupno zakonodajno osnovo za vse naše naložbene inštrumente. In to se je storilo takrat, ko se je govorilo tudi o novem gospodarskem upravljanju, ki je zdaj že realnost. Vsi že poznamo šesterček, dvojček, pa čeprav to zdaj pregledujemo, pa evropski semester. In vsi za specifična priporočila za posamezne države članice. Takrat je bila ideja v tem, najprej, da bi se uredile določbe v zvezi s strukturnimi skladi in ideja je bila, da bi eh, učinkovitost skladov povezali z makroekonomsko pogojenostjo, ki, o čemer se je takrat govorilo, kot naprimer eh, fiskalni, ekonomski nadzor v državah članicah in tako naprej. No in takrat je velika večina političnih skupin v Evropskem parlamentu med pogajanji menila, da ta povezava, ki bi lahko vodila tudi do uh, ukinitve oziroma umika sredstev iz evropskih skladov državam, ki se ne bi držale vseh določb um, o makroekonomski pogojenosti, lahko uh, bil uh, nekoherenten in celo kontraproduktiven ukrep in še zlasti v povezavi s členom 23 uredbe o skupnih določbah, pa tudi s členom 21. No, zdaj m, mm, spregledal sem. Eh, kako je takrat potekala razprava in videli smo pregled, predloge sprememb kolege Adama Kose uh, iz skupine ELS in uh, v glavnem. Zdelo se je, da bi to lahko bilo nekoherentno, zato ker so cilji teh skladov dolgoročni in in zadevajo konjunkturne, konjunkturno vprašanje v povezavi z evropskim semestrom, naprimer. Poleg tega bi to lahko bilo kontraproduktivno, zato ker bi države članice, ki so v slabši situaciji zaradi teh makroekonomskih neravnovesij in ki bi morale zato veliko več truda uložiti v tem smislu, eh, bi in ki bi torej zato lahko ne povsem spoštovali te določbe, pač zaradi težav, ki jih imajo, največ utrpele zaradi eh, tega novega predpisa. In zato so bili številni dvomi eh, izraženi v zvezi s tem. Tudi zato, ker bi to bilo usmirjeno proti sami naravi strukturnih in investicijskih skladov EU, ki skušajo spodbujati eh, socialno in ekonomsko konvergenčnost v vseh državah članicah in tako naprej. Tako da v skladu z urodbo in z členom 23, s katerim se uvajajo določenim pogoji, eh, vidimo zdaj, kakšno je sporočilo komisije, v katerem komisija poskuša obrazložiti, za katera neizpolnjevanja obveznosti bi tukaj lahko šlo in zakaj sploh gre pri tej makroekonomski pogojenosti, kako bi se lahko operativno reprogramiralo uh, ta plačila. In v tem smislu je moj predlog, mnenja, ob čemer sem seveda prisluhnil različnim stališčem kolegov iz odbora in sem pripravljen z njimi razpravljati o tem. E, zveni tako, najprej, da naj Evropska komisija v svojem sporočilu prizna, da večletni programi in izzivi, s katerimi se soočajo države članice na socioekonomskem področju zaradi krize in številnih negotovosti, eh, mora spodbujati stabilnost in večjo. Eh, in večjo koherentnost. In kot je bilo tudi rečeno, ob vseh teh uh, asimetričnih makroekonomskih šokih, ki lahko prizadenejo različne države članice, bi pri zauzemanju za eh, socialno in ekonomsko konvergenčnost morali nameniti več uh, sredstev iz skladov tistim državam, ki jih bolj potrebujejo kar bi lahko na evropski ravni pomenilo določena neuronovesja. In tretjič, morali bi zelo paziti na globalne cilje teh skupnih določb. Mm, v veliki miri se nanašajo na zaposlovanje in na um, socialne zadeve. Vsekakor pa bi morali paziti, da ne bi to če bi obveljala ta makroekonomska pogojenost, pomenila še večjih težav za države, ki jih je kriza najbolj prizadela. Četrtič, za države, ki imajo slabš, slabši socioekonomski položaj, torej višjo stopnjo revščine, brezposlenosti in tako naprej, bi bilo treba to makroekonomsko pogojenost iz člena 23 omiliti in to bi bilo treba še zlasti upoštevati, če bi se reprogramirala sredstva iz skladov. No, sporočilo pa predvsem govori samo o tem, kdo lahko tukaj sprejema odločitve. Po našem mnenju to ne more biti samo ena inštitucija, ampak bi morala biti možnost tukaj tudi za parlament in za stališče, da podata svoje mnenje. Tako da. Zato mislim, da je izredno pomembno in upam, da bomo v zvezi s tem vprašanjem lahko dosegli nek širši dogovor. Ja. E, Gospod Krasnodevski, je kaj? Zgadzam pravi z, z vsem, co je tukaj v tem projekti opinji za vas. Hvala lepa, v bistvu se strinjam z vsem, kar je v tem mnenju. Je pa res, da je nekoliko težko razumeti povezavo makroekonomskih indikatorjev ko gre za naprimer kohezijsko in regionalno politiko. Včasih, pogosto je tako, da prihaja do popolnoma drugačnih razmer na nivoju regij. Včasih prihaja tudi do razlik, kar se tiče starišč vlad pri naprimer kohezijskih skladih. Naprimer tudi na polskem je tako. In potem naprimer, tudi niso vedno podprte tiste regije strani nacionalnih vlad, ki bi morali biti podprte. In potem, na koncu ste govorili o določeni poljubnosti. Da, to je res. In včasih se potem tudi plačila iz kohezijskega sklada ne izvedejo. Tako je bilo leta 2012. In naprimer tudi Mačarska ni dobila nekaterih sredstev, čeprav se tudi druge države niso držale proračunske discipline. Upravičeno opozarjate tudi na to, da je cilj teh skladov popolnoma drugačen. V bistvu gre za to, da moramo doseči konvergenco med regijami in gre tudi za to, da tak instrument v bistvu samo lahko poveča razlike med regijami, še prav posebno, ko gre za države, ki so v težkem ekonomskem položaju. In tukaj bom tudi končal. Premislili bomo še, katere konkretne predloge sprememb bomo podali, vendar pa tendenca, kot ste jo podali, ustreza našim stališčem. Ustreza temu, kar tudi sam mislim, da je pomembno pri uporabi 23. člena. Gospa Tum, Ade. Uh, uh, no, Se upravičujem, ampak um, sem čakala prevod. Torej, v imenu uh, poroševalca v senci Aldo. Alde, pozdravljam eh, te um, smernice skladne z 23. členom eh, skupnih določb in prepričana sem, da bo to tudi zelo pripomoglo komisiji pri izvajanju teh smernic. Zelo pomembno je, da investicije, ki se financirajo iz evropskih strukturnih um, uh, skladov, da ustrezajo zahtevam po ustvarjanju delovnih uh, mest in naložb zlasti v najbolj ranljivih uh, regijah. Um, to je skladno tudi z cilji in pa priporočili in zato bomo še posebej uh, pozorni na to pri izvajanju, zlasti v primerih, eh, ko države članice niso tega ustrezno eh, izvedle. Revni državljani ne smejo biti prve žrtve eh, slabega upravljanja strani države in obžalovanja vredno je to, da se smernica EU ne upošteva in zato je treba, da Evropski parlament eh, izvaja tu svojo ulogo in zahteva, da se odgovorne pozove na odgovornost. Torej, naš poročevalec v senci bo zlasti zahteval, da se ta suspenzija plačil eh, uporablja res samo v skrajnih eh, primerjih. To ima namreč lahko resne ehm, posledice na regije in na posameznike, zlasti na regije, ki imajo že itak najvišjo stopno brezposelnosti. To vidimo tudi v tretji eh, prilogi. Eh, treba je eh, zagotoviti, da se odstranijo ti nezaželjeni učinki in treba je izkoristiti potencial ustvarjanja delovnih mest teh novih programov v specifičnih priporočilih za države. Thank you. Uh, Ines Zuber. Ines Zuber. Obrigada. Um, eu creio que nós estamos aqui. Hvala. Mislim, da smo tukaj soočeni s problemom. To je namreč razprava, ki je zahtevna. Tudi ni bila enostavna, ko smo v parlamentu govorili o odobritvi uredbe. Ne spomnim se prav dobro, ali je takrat odbor za zaposlovanje eh, to podprl ali ne, ampak številni odbori so zavrnili to makro pogojevanje. In v bistvu problem je v tem, da smo se tukaj lotili dela po dveh poteh. In kadar menimo, da je nekaj kontraproduktivno, kaj ne rečemo drugega, kot to, da gre tukaj dejansko za kontraproduktiven eh, ukrep, ki bo imel kontraproduktiven učinek pri razdeljevanju sredstev iz skladov, pri čemer bo še manj enakopravnosti. Uredba pa je bila sprijeta skupaj s tem načelom o makroekonomski pogojenosti. Sama nisem prepričana o tem, ali bi tukaj lahko dosegli večino, ki je nenaklonjena temu načelu. Še vedno. In poskušala bom podati dva ali tri razloge, zaradi katerih menimo, da je treba to načelo v prihodnje razveljaviti. Prvič, eh, ko so države članice sprijele to skupno podlago za razdelitev, razdeljevanje sredstev iz skladov, ni nihče govoril o teh pogojevanjih, ki so pravo izsiljevanje. Poleg tega imajo države članice določen manevrski prostor za sprejemanje odločitev o e, naložbah in o sredstvah, ki bodo za to namenjena. Drugo vprašanje pa je, da v zvezi z lastnimi socialnimi načeli in načeli Eh, evropskega semestra, se tudi ti pokažejo za nasprotne ciljem za rast in zaposlovanje. In zato eh, mi ne razumemo in ne moremo sprejeti, da se uporaba strukturnih skladov poveže s takimi pogoji. Naprimer, na portugalskem smo uh, imeli v okviru evropskega semestra, ko se je trojka zelo strogo lotila naše države, dobili njena priporočila in potem smo, je v okviru evropskega semestra komisija eh, trdila, da moramo slediti vsem tem priporočilom in kljub temu pa se je javni dolg in brezposelnost še povečeval. Torej, morali smo še okrepiti ukrepe, ki so bili že sprejeti prej. In mi menimo, da so ti strukturni skladi še vedno možnost za države članice, ki jim lahko pomagajo izvajati naložbe v neke alternativne ukrepe za zasledovanje svojih ciljev in interesov. In to, pogojevanje, čeprav pomeni previdnostni ukrep, eh, pa onemogoča državam, da bi šle naprej po tej poti. In če govorimo o tem, da je treba v prihodnje se izogibati eh, tem omejitvam, tem vezanjem, da bo zapisano sicer ni, da je to zavezujoče, ampak ne na zadnje bo to ravno tako delovalo. Na ta način bodo te določbe izvajane, tako kot si je to komisija zamislila. In zato bomo gotovo pripravili določene spremembe, ne vem še točno katere in kakšne, vsekakor pa bomo pripravili take spremembe, ki bodo uh, obsodile to makroekonomsko pojevanje um, v prihodnje. Hvala. Delhi is not here. Someone else representing? Uh, no. Kelenito, zato sedaj nadaljujemo z uspo Adžija. Grazie, e grazie al collega relatore, al quale... Hvala lepa, hvala tudi poročevalcu, kateremu lahko potrdimo naš našo pripravljenost za sodelovanje. Menim, da je uporaba skladov za izboljševanje gospodarskega upravljanja lahko škodljiva za doseganje evropskih ciljev za regionalni razvoj in socialno vključenost. Prav zato, ker je njihova glavna značilnost ta, da krepijo politike za socialno, ekonomsko in teritorijalno povezovanje ter zmanjševanje eh, socialnih in ekonomskih razhajanj med evropskimi državami. Zato je reprogramiranje in eh, umik teh, eh, sklado, eh, teh sredstev oziroma zadržanje teh sredstev lahko eh, škodljivo, še zlasti za tiste države, ki jih je kriza bolj prizadela. Eh, in zato, ker um, se bo lahko še zmanjšala količina sredstev, ki so na voljo za spodbujanje zaposlovanja in rasti. Zato je treba te sklade obravnavati ločno, ločeno od okvira za gospodarsko upravljanje in zagotoviti, da lokalni in regionalni organi ne bodo stalno samo kaznovani za napake, razen na najvišji ravni, še zlasti takrat, kadar so te napake um, storjene zaradi krivde uh, lokalnih javnih uh, organov. Pri tem je treba upozoriti, da ponavadi to penalizira državljane. Vedno stroške zaradi napak plačujejo davkoplačevalci in nikoli uprava sama. Zato bomo pripravili naše pripombe, naše predloge sprememb in vam jih bomo tudi posredovali. Hvala. For... Hvala lepa. Rok za predloge sprememb je 2. juni opovdne. Prejetje v našem odboru 23. junija in v odboru za regionalne zadeve 13. in 14. julija. Tako, sedaj pa točka 18. smernice za politike zaposlovanja držav članic. To je obravnava 217 predlogov sprememb poročevalke gospeja Džeje, kar se tiče zakonodajnega predloga odločitve sveta za smernice za politike zaposlovanja držav članic. In osnutek vključuje tudi 29 predlogov sprememb. Beseda dobi Laura Džeja, prosim, beseda vaša. Grazie predsednice, eh, grazie innanzitutto. Hvala predsednica in hvala tudi vsem kolegom, poročevalcem v senci, ki sodelujejo z menoj pri pripravi tega dokumenta. Najprej, kaj je jasno, kljub razhajanjem in razlikam med nami, skupna je ta želja po sodelovanju. Kot je povedala predsednica, je bilo do danes že pripravljenih kar precej predlogov sprememb, vendar pa nam je uspelo pripraviti neko kompromisno osnovo, ki je zelo dobra in o kateri smo se pogovarjali na dveh sestankih s poročevalci v Senci. In poleg teh razlik in razhajanj v zvezi z določenimi vprašanji, pa vendarle ostaja skupna volja po pripravi močnega besedila, ki bi lahko imelo posebno težo in ki bi ga lahko uveljavili tudi eh, v pogovorih s svetom. In v tem duhu so tudi drugi kolegi ehm, pristopili k temu delu. Tako da pri različnih kompromisnih predlogih ugotavljamo eh, skupno voljo in željo po uh, iskanju rešitve, še zlasti tam, kjer ni potrebno oziroma ni možno um, priti do skupne točke. Ampak eh, dejansko si vsi zauzemamo za to, da bi pripravili močno besedilo, ker je bilo besedilo, ki ga je pripravila komisija, prešitko. Zato se vsi strinjamo o tem, da je treba ponovno poudariti, in to smo poudarili tudi danes na sestanku z gospod Tyson, da je treba ponovno pregledati strategijo Evropa 2020, pri čemer pa moramo ostati zvesti glavnim stebrom in ciljem te strategije in to je zmanjševanje brezposelnosti, Eh, ter zagotavljanje socialnega eh, varstva in varovalk. Tako da temu se nameravamo posvetiti ne samo v uvodnih izjavah, kot je bilo to zdaj, temveč tudi v samih smernicah. Eh, pregled in prenova strategije Evropa 2020 ja, ampak ob upoštevanju ciljev ki so bili tu zastavljeni. Do sedaj smo analizirali dve glavni smernici in pripravljamo besedilo novega predloga s sodelovanjem vseh kolegov in tudi ob podpori, zelo pomembni podpori sekretarijata. Tako da menim, da nam bo uspelo uh, pripraviti dobro besedilo. Hvala. Mr. Bach, Gospod Bach, ILS. E ja, vielen Dank, Frau Furt. Hvala lepa, predsednica. Naj se zahvalim Lauri Adjeji in to v imenu poročevalce v senci, mislim, da je najprej opravila dobro delo, vsega se je lotila modro, iskala je sodelovanje in dialog. In mislim, da je pri takem poročilu to zelo pomembno. Omenila je že, da si želimo kot parlament biti slišan. In mislim, da je tak duh tudi vladal v pogovorih. In pri nas vseh je bilo pomembno, da podamo kratke jedenate predloge, ki bodo tudi torej slišani v svetu in bodo tako omogočili hitro ukrepanje. Žal smo delno spet padli v past veliko predlogov sprememb, da moramo sedaj to predelati in da to zahteva veliko časa. To vodi do tega, da bodo sedaj nekatere točke teže rešljive, teže obdav, teže za obdelati in eh, mislim, da bo potrebno tu še nekaj storiti. Vseeno pa je pristop poročavke modr. Za nas, SNS, je pomembno, da, kot sem že dejal, imamo sedaj okvir smernica politike za poslovanje držav članic. To mora biti v skladu s strategijo EU 2020. Vemo, da teh ciljev delno tudi ne bomo dosegli. In te smernice morajo biti kot ospodbuda, po mojem mnenju, za to, da vseeno opozorimo na najpomembnejše strateške cilje. Te strateške cilje bomo še enkrat izpostavili. V tem duhu je razumeti tudi večino naših predlogov sprememb. Spoštovanje načela subsidijarnosti, seveda je to zelo pomembno. Veliko predlogov sprememb se ukvarja s plačami, z delovnimi plačnimi pogoji, s kolektivnimi pogajanji in mislim, da je to vloga socialnih partnerjev vsake od držav članic. Te morajo seveda, tole, te smernice morajo biti seveda mm, kot sredstvo za dosego cilja, spoštovati pa moramo posebnosti vsake držav članic. potem pa predlog spremembe, ki cilja na to, da bi ne spomenili pogodbe, tukaj tega ne bomo podprli. Sicer pa v celoti gledano je to dobro poročilo, imeli smo dobro sodelovanje in tudi naslednji sestanki bodo gotovo potekali v tem pozitivnem duhu. Hvala. Maria Hau Rodriguez. Marija Hvala Rodriguez bi morala biti tukaj, pa je ni. Aha, gospod Pirinski bo prevzel na mesto, ne prosim. Yes, uh, Hvala lepa. Marija Žuavo me je poblestila, da predstavim njene poglede kot poročevalke v senci. Najprej o njenem imenu bi rad priznal in pohvalil zelo dejavno, delo gospe Ađeje. Iskala je, in to aktivno, kompromise, tako bomo naredili ta dokument bolj odločen in bomo potem imeli jasno stališče, ki ga bomo lahko predstavili. Poročalka senci naše skupine je pripričana, da bo delo, ki še prihaja, omogočilo dobre kompromise. Veliko je že bilo doseženega. Skladu s razpravami s poročevalci v senci smo lahko to potem vključili v kompromisne predloge, ki se že oblikujejo. Vključevanje ciljev je v 2020 dokument je pomembno, potem reference na agregatno popraševanje, še pa posebno, kar se minimalnih plač tiče, boljša formulacija, kar se tiče povezav med plačami in produktivnostjo. Prav tako je potrebno izpostaviti konvergenco pri delovanju trga delovne sile. Potrebno je uvesti povezavo z Evropskim skladom za strateške naložbe. Kar se tiče veščin, je to potrebno tudi omeniti. Opolnomočiti je potrebno ključne indikatorje za delo. Potem vprašanje svetelnega dumpinga in bega možgan je zelo pomembno. Vse to je vključeno v to temo in potem ne nazadnje vprašanje revščine otrok. Kaj je potrebno še postoriti? Morali bi priznati, da če tudi so cilji EU 2020 del kompromisa, še vseeno menimo, da je nezadostno jih eh, navesti na neobvezujoč način. Ni dovolj, da jih navedemo v vodni zavi, potrebno jih je vključiti v smernice same. In to je naše zelo odločno stališče. Potem pa še nekatere druge prilagoditve, kar se tiče formulacij. To je potrebno še storiti. In potem kompromis, ki se oblikuje glede občutljivega vprašanja pokojninskih reform in povezave upokojitvene dobe življensko dobo. Ne bom šel vsebino tega kompromisa, ker ga še oblikujemo, vendar pa menimo, da bi se morali osredotočati na socialne naložbe, na aktivno staranje in na to, da skušamo povečati zaposlitveno raven kot odziv na starajoče se prebivalstvo. Torej, še enkrat, naša skupina podpira poročevalko in meni, da bomo lahko pripravili dober končni dokument. Hvala. Zdaj pa gospod Krasnodemski še enkrat, prosim. Ne, ne, ne, ne. Čisto na kratko. Aha, spet sem začel v angliščini. In zdaj bom kar nadaljeval v angliščini. Torej, predvsej smo že napredovali pri pripravi kompromisov, tako da bi rad dejal, da razen nekaterih formulacij kot skupina lahko večino kompromisov, ki jih je predlagala gospa Džeja, podpremo. Nekaj težav seveda še obstaja radi bi izpostavili drugo stran težave, ne socialno, temveč težavo rasti in bolj aktivnih politik za rast. Vendar pa nasplošno bi se seveda rad eh, zahvalil poročavki in jo pohvalil za njen energičen pristop za veliko sestankov včasih je bilo težko uskladiti vse skupaj, ampak eh, res dobro smo sodelovali in pripričan sem, da bomo oblikovali dobre kompromise. Tudi kolegi iz drugih skupin se bodo pridružili tem kompromisom. Hvala lepa. Hvala lepa. Je tu kdo iz skupine Alde? Ne. Potem pa gospod Silikiotis Guem. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, ήθελα και εγώ να ευχαριστώ. λοιπόν. Predsednica, tudi sam bi se rad zahvalil kolegici Laurija Džeja za trdo delo in za dobro sodelovanje, kajti res je, zelo veliko sestankov smo imeli in zelo konstruktivno smo sodelovali. Kot politična skupina smo še vedno optimistični, kar se tiče končnega rezultata predlogov sprememb in izhajam iz tega, da bodo na koncu pomagali pri pripravi zelo dobrega poročila o smernicah za politike za poslovanje. Dovolite pa mi še nekaj vprašanj, ki bi po našem mnenju jih težko opisali kot pozitivne, ker gre za negativne elemente. Torej, to so naši komentarji, ki pa naj bodo konstruktivni. Prvo vprašanje, s katerim se ukvarjamo in o tem sem veliko krat govoril, je vprašanje izobraževanja. Izobraževanje je za nas ključnega pomena. Mnenja smo, da moramo spodbujati kritično razmišljanje, da moramo prenoviti sistem izobraževanja. In tega ne moremo že od eh, malih nog povezovati s podjetništvom. To se nam zdi napak. Zato smo, zato, da bi točke, ki bi naj to direktivo na tem področju naredili bolj razumljivo, bile drugačne in potem dostojno življenje. Seveda to je pomembno, tudi ilo ustraja pri tem. Imamo ustrezne določbe o dostanstvenem delu in življenju. In zato moram reči, da sem resnično presenečen, kajti stališče nekaterih političnih opin je čudno, ne morem jih razumeti. Nekat, nekatere skupine želijo črtati formulacijo dostojanstveno delo in življenje. Tega ne morem razumeti. Mnenja smo, da je to zelo pomembno za smernice za politike za poslovanje. Je pa res, da se bomo trudili, da bi te besedice vključili v besedilo. Kar se tiče obdavčitve dela, mnenja smo, da je obdavčitev podjetij nekaj, kar se ne bi smelo zniževati, še prav posebno, če bi to potem prenašali na niže in srednje sloje in bi potem šlo za posredno in neposredno obdavčitev. Za nas je pomembno, da je to pravično, razporejeno tudi na velika podjetja na podlagi dobička, ne da bi potem delavci morali prevzeti levji delež za svoje zavarovanje. In za zaključek, naj še enkrat povem, možno je, da bomo kljub vsemu torej pripravili dobro besedilo, dovolili mi boste, da se Lauri še enkrat zahvalim za sodelovanje. Thank you, madam. Hvala lepa. Gospa Ždanoka, prosim, zeleni. Thank you. Yes, we also... Hvala lepa. Tudi mi smo bili na začetku predvsej nezadovoljni z besedilom Evropske komisije, kar se tiče sklepa sveta o smernicah. In zdelo se nam je, da je bilo še manj ambiciozno kot tisto leta 2010. Zato je bila za našo pročako velikanska naloga, da stori vse, kar je v njeni moči, da bi pripravili dobre smernice. In to je tudi storila. To resnično spoštujem. Gospa Džeja je upravila velikansko delo. Tudi kar se tiče naših predlogov sprememb. Naša skupina jih je vložila 28, ne prav veliko. vseeno pa gre za veliko predlogov sprememb in to je rezultat slabega besedila komisije. Ni bilo konkretnih smernic, šlo je za splošne izjave. Sedaj pa moramo to konkretizirati in to tudi počnemo na sestankih poročevalcev v senci. Skušamo to storiti tudi s kompromisnimi predlogi sprememb in gremo torej v tej smeri. Naprimer, referenca na strategijo Evropa 2020 in se veste, to ni dovolj. Potrebno je vedeti in konkretizirati, česa si želimo, kaj želimo doseči. Predlog glede uvodnih izjav je, da bi izpostavili da smernice skušajo zmanjšati neenakosti in povečati blagostanje državljanov. To je glavni cilj. Opolnomočenje, revščina, socialna izključenost, izobraževalni cilj, strategija, vse to je zelo pomembno. Prav tako je pomembno zagotoviti povezovanje teh faktorjev in elementov. Prav tako govorimo o smernicah za politike držav članic in tukaj je velik pomen namenjen temu, kar lahko Evropska unija stori na tem področju. Želimo izpostaviti še nekaj. Države članice bi, ko sprejmajo, sprejmajo ekonomske politike, morali upoštevati celovit pristop na evropski ravni in se morate usklajevati na evropski ravni. Evropska unija mora spremljati te posamične predloge in zasledovati dosego ciljev pogodb. Moramo doseči enoten vse, vsegajoč trg delovne sile po vsej EU. Kaj je torej še pomembno? Pomembno je, da bi politike Evropske unije zagotovile te celovite cilje in da to ne bi bilo ogroženo zaradi razdrobljene zakonodaje. In ta formulacija je bila potem vključena v kompromisni predlog. Torej, veliko dela je še pred nami, upamo, da bo to vodilo do zelo dobrega končnega besedila. Pripričana sem, pripričana sem, da nam bo to uspelo s skupnimi prizadevanji in pod vodstvom poročavke. Hvala lepa. Ker je bila omenjena komisija, gledamo smeri komisije. Želi kdo kaj dodati morda? Thank you, madam. Hvala lepa, predsednica. Vse smo si zabeležili, vse predloge sprememb in osnutek poročila. To smo pozorno tudi si prebrali. Sedaj pa samo spremljamo razprave. Hvala. Uh, yes. Hvala lepa. Sprejetje tega bo v našem odboru 16. junija. Sedaj pa točka 19 pobuda za zeleno za zaposlovanje, izkoriščanje potencijala zelenega gospodarstva za ustvarjanje novih delovnih mest. To je prva izmenjava mnen na to temo, na predloge sprememb osnotka poročila Jean Lambert. 208 jih je bilo vse skupaj. In besedo bo dobila kar poročavka, prosim. Uh, Hvala lepa, predsednica omenili ste število predlogov sprememb. Upam, da iz drugačnega razloga, kot je prejšnje poročilo, večina predlogov sprememb je zelo pozitivnih in skušajo dodati k temu, kar smo imeli v prvotnem poročilu. In večina je izjemno konstruktivnih in so uporabni. Ozadje za to poročilo. Sporočilo komisije, ki je bilo omenjeno danes do povdne, omenil ga je komisar Dombrovskis. Skušamo najti pot naprej, kar se tiče jasne strategije političnih signalov za politično doslednost, da bi ustvarili kar se da veliko delovnih mest. Deloma tudi na no-, novih področjih, v novih sektorjih in potem tudi, kako bi lahko med posameznimi sektorji kaj spremenili, naprimer tisti, ki zelo onesnažujejo, ki so veliki polutanti, ki imajo veliko emisij. Kako se torej ukvarjamo s takimi spremembami, da bi šli bolj na zeleno? Torej? Skušam iskati ljudno besedo. Malo smo razočarani z odzivom komisije danes do povdne na moje vprašanje, kam vse skupaj spada v okviru mm, zaposlovalne, zaposlitvene strategije Evropske komisije in kakšna bo pot naprej. Potrebujemo jasne ambicije, raje kot da čakamo, kaj se bo zgodilo. Torej, predlogi sprem so izjemno pozitivni na splošno. Imamo tudi mnenje odbora Envi in FEM. Oba sta podaraka nekaj zelo koristnih točk, nekaj podvajanja seveda. Videti pa moramo, kako bi nekaj teh ključnih zamisli iz teh dveh odborov tudi vključili v naše delo. Trenutno pripravljamo kompromisne predloge, kjer bo to možno. Imeli smo uvodni sestanek včeraj, ogledali smo si prvih nekaj kompromisnih predlogov. Obljubila sem jih še več, to je moja domača naloga torej. Mislim pa, da smo danes do povdne, glede krožnega gospodarstva, glasovanja na tem, ugotovili tudi še nekaj problematičnih eh, točk kajti to krožno gospodarstvo, ustvarjanje delovnih mest, je vse skupaj seveda del povezav z drugimi področji. Ta tri področja torej so, kjer imamo drugačno mnenje in skušali bomo najti rešitev za to. 14. odstavek je eno od teh področji. Tukaj si še prav posebno skušamo ogledati spodbude kar se tiče obvezujočih ciljev, kar se tiče spodbud politike, da bi te dosegli. Specifično potem to ni omenjeno, lahko pa potem glasujemo o nekaterih prilogih sprememb, naprimer 131 GUE, ki ima specifične reference na določene cilje. Tako da bomo lahko ohranili prvotne zamisli in bomo potem videli, kako lahko to morda nadgradimo s temi specifičnimi podatki. Drugo področje, kjer spet imamo nekaj drugačnih mnen, to je 16. odstavek, kako bi lahko uporabili novo direktivo o javnih razpisih, še prav posebno, kar se tiče okoljske in socialne dimenzije in kako daleč bi šli. Zanimalo bi me, zdaj ali kasneje, kaj menijo kolegi o tem, ali bi 143. predlog spremembe Tomasa Mana, ki je nekoliko bolj eksplorativen, ali je to tista prava pot naprej, ali je moja jasna perspektiva boljša. Torej, skušali bomo doseči dogovor tudi glede tega. In potem še nekaj točk, ki sem jih našla v odboru regije, pri 145. prelogu spremembe, tukaj moramo še pojasniti nekatere elemente te direktive o javnih razpisih. 18. odstavek in uvodna izjava F, ki sta povezana, tudi to je področje, kjer razlike nastajajo, še prav posebno si ogledujemo vprašanje transferjev. pri krožnem gospodarstvu smo to danes dopodne izglasovali, kar se tiče transferja dela. Moj predlog pa je bil, da bi obdavčitev prenesli bolj na okoljsko stran in ne bi to več tako obremenjevalo dela samega. SND in GOE sta tudi vložila nekaj predlogov sprememb na to temo. Strokovni svet je bil, da je to del tega, kar ponuja spodbude za naložbe v določenih sektorjih. In torej to delo tudi spada to. Sedaj moramo torej ugotoviti, ali bomo našli dogovor glede tega. Druga področja. Tukaj smo bolj enotni, gre samo za formulacijo, naprimer dimenzija spolov. Imamo torej odločno mnenje odbora FEM in bomo videli, kako lahko torej to povežemo s 117. prilogom spremembe Keller, naprimer, tukaj skušamo jasno povedati, da če imamo nova delovna mesta ali spremembe, pri delovnih mestih, da se želimo odmakniti od sektorske dimenzije, ki jo vidimo zelo veliko na področju zaposlovanja. Veliko več enakosti med spoloma bi lahko imeli in tudi lahko bi zmanjšali razlike med plačami moških in žensk, če bi nadarvali taj smer, kot je predlagano. In potem nekaj specifičnih predlogov sprememb glede veščin in razvoja veščin. To lahko združimo s trapezi S197 in potem 98, FDD 99, torej ZLS. Vse to nam torej omogoča odločen odstavek o veščinah. Mislim, da bomo dosegli napredek pri tem. To je. Yeah področje, kjer so možnosti velike, moramo pa to tranzicijo obvladati in zagotoviti, da je razvoj veščin zagotovljen in da so zagotovljene prave spodbude za to, da bodo podjetja, še posebno MSPI in mikropodjetja, vključena v to in to je tudi v nekaterih prerogih smem, da bomo resnično lahko razvili vse potencijale ustvarjanja dostojnih delovnih mest v tem sektorju potem ne bomo gledali samo na slabo plačano običajno delo, skušali bomo najti pot naprej, ki bo darovala tako okoljsko kot, kot tudi socialno. Sedaj pa želim slišati vaše pripombe, nadaljevali pa bomo v tej smeri v zelo konstruktivnem ozračju, kot ga imamo že sedaj. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa poročalka v senci e LS, gospa Klune. Hvala lepa predsednica. Hvala lepa, gospa, gospod Lambert, za pripombe. Včeraj smo imeli prvi sestanek poročalcev v senci. Veliko predlogov smo imeli v bistvu dodatkov in bodo izboljšali besedilo in sporočilo komisije. Še prav posebno pomembni so nekateri predlogi sprememb glede področja veščin, razkoraka pri veščinah. Tukaj je to zelo pomembno, potrebno se je na to osredotočiti, še prav posebno na krepitev veščin in pridobivanje kvalifikacij. Evropski sistem klasifikacij veščin je nekaj, kar lahko uporabimo za to, da prepoznamo, kje razkorak obstaja in potem moramo to tudi nadzirati, zelene veščine in tako dalje. To je tudi zelo pomemben sektor. Olajšati moramo tudi medoperabilnost tukaj obstajajo nekatere niše, kjer bi to lahko izkoristili in ustvarili nova delovna mesta. Še prav posebno, če pomislimo na zeleno ekonomijo. Gospa Lambert je dejala, da je tukaj velikanski potencial za MSP-je, ki lahko zagotovijo visoko kakovostna delovna mesta naprimer ponovno oprema stavb, eh, energetska očinkovitost, ekoturizem, vse to, kar je že bilo omenjeno, tudi krožno gospodarstvo danes dopoledne in to je povezano z reciklažo in tako dalje. Zelo, zelo veliko potencijala je tukaj torej za MSP je v zelenem gospodarstvu in to bo dragocen del poročila. Kar se tiče nekaterih drugih področji, naj omenim tole. Torej, premik z obdočitve dela na okoljsko obdočitev. Tukaj hm, nekoliko oklevamo, ker ti radi bi si ogledali še nekaj drugih področji in bi videli, kakšna bi ta, naj, ta razporeditev naj bila. Vse strinjamo, da mora biti prenos odločitve dela nekam drugam, ampak morda ne ravno na okolje. Potem nekaj obvezujočih ciljev nismo proti zakonodaji, vendar pa zagotoviti moramo, da bo to zakonodaja, ki bo boljša zakonodaja, ki ne bo samo zakonodaja zaradi zakonodaje same. In upamo, da bomo to dodelali v dialogu. Naj pa se zahvalim, gospe Lambert, težko bo pripraviti kompromise, dejala je, da ima domačo nalogo. Skušali bomo sodelovati in obdelati vse vprašanja. Hvala lepa. Hvala lepa. Keller, SND, prosim. Jak bilo rečeno, predložena sprava. Hvala lepa. Kot je že bilo rečeno, se poročilo ukvarja z zelenimi delovnimi mesti. Ključnega pomena je, da to ne bo kakršnokoli delovno mesto, temveč da bodo to napredna delovna mesta. To pokriva zelo veliko vidikov. Naj jih nekaj omenim izpostavljamo socialni dialog. Socialni dialog na teh področjih pogosto ni prisoten. Razmere pa so še bolj zapletene. Sindikati so pogosto največji nasprotniki ustvarjanja zelenih delovnih mest. To pravim kot nekdo, ki je sindikati že sodeloval in dolgo sodeluje. Sindikati so vedno previdni, ko gre za zelena delovna mesta. Ne, da bi sindikati bili proti ekološki, vendar pa pogosto izginjajo dobro plačana, standardna delovna mesta v industriji in potem nastajajo nova delovna mesta, ki so slabše plačana in zagotavljajo manj socialne varnosti. To je torej eden od razlogov, zakaj moramo ustrajati na tem, da bodo zelena delovna mesta napredna delovna mesta. Če bo tako, potem bo tudi gospodarstvo bolj zeleno. Druga točka. Zelena delovna mesta so pogosto zelo feminizirana. Ženske morajo biti izenačene z moškimi na delovnem mestu. Vendar pa, če bomo pri zelenih delovnih mestih želeli vključiti tudi ženske, potem moramo poštevati, da gre pogosto za delovna mesta, ki so slabo plačana. In še enkrat ponavljam. Kar se tiče slabših plač, so ženske že dolgo enakopravne moškim. In to je drugi razlog, zakaj morajo torej biti delovna mesta visoko kakovostna. In tretjič, kar se tiče premika od obdavčitve dela do obdavčitve okolja, se moramo zavedati, da bomo v tem primeru to tukaj imeli prohibitiven davek. Če bomo to resnično storili, bodo potem prihodki vedno manjši in tako bo potem tudi tok sredstev za zagotovitev ustvarjanja delovnih mest v zemljem gospodarstvu se zmanjšal. Če bomo potem imeli negotova delovna mesta v tej branži, bo to pomenilo, da bo zeleno gospodarstvo vodilo v gospodarstvo revščine. Tega pa se nihče ne želi. To bi jezilo gospodarstvo, to bi tudi ne pomagalo ženskam. Podprl bom kompromisne predloge, kot jih bo predlagala gospa Žan Lambert in podpiram tudi to, da bi uvedli obvezujoče cilje. To je življensko pomembno področje. Ne moremo govoriti, želimo rešiti planet, vendar pa bo to samo nezavezujoč cilj. Potem bi naši cilji, tisti pravi cilji, bili kje druge. Hvala. Hvala lepa, gospod Keller. Ali kdo predstavlja skupino Alde? Ne.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 skupine GUE. E, zato naj povem, da se zahvaljujem gospe Lambert za konstruktivno delo. Menimo, da je izredno pomembno, da se ohrani sklicevanje na zeleno gospodarstvo in zelena delovna mesta, vendar pa to morajo biti eh, dostojanstvena delovna mesta, dobro plačana delovna mesta in povsem proti smo kakršnemu koli poskusu drugih političnih skupin, da se eh, te oznake varno in dostojno delo umaknejo. Strinjamo se s predlogom spremembe številka 4, ki govori o prehodu na zeleno gospodarstvo. Menimo, da morajo delavci in njihovi sindikati upravljati pomembno vlogo pri tem koraku ki ga je treba narediti in eh, to tako, da se zviša raven delovnih mest. Naš odbor mora tukaj poslati jasno sporočilo in sicer, da morajo delavci in sindikati sodelovati pri vseh fazah tega procesa. No, imamo pa nekaj dvomov o predlogu komisije in nasprotujemo, ne nasprotujemo načelu, da kdor ne snežuje plača več, skrbi pa nas to, da se nekateri davki, ki se pobirajo v državah članicah in ki se imenujejo okoljski davki, ne bi um, zahtevali od velikih onesnaževalcev, temveč jih bodo morali plačevati uh, um, ljudje nasplošno in tudi tisti iz najnižjih um, plasti družbe. Potem pa še kar zadeva kolektivne pogodbe. Naša skupina meni, da bo treba v kolektivne pogodbe vključiti tudi okoljske in socialne kriterije. To je zelo pomembna točka, ki lahko pomeni jasno razliko in ob čemer lahko države članice ob, prispevajo k eh, temu socialnemu vidiku. Za konec se torej samo še zahvaljujem gospe Lamberci in ostalim poročevalcem v senci. Grazie di nuovo, presidente. Gospa Adžeja. Hvala, gospa predsednica. Samo na kratko bom povedala, da se zelo strinjamo s predlogom, s kompromisnim predlogom, ki ga je pripravila kolegica Jean Lambert. Eh, marsikaj je vključila v te kompromisne predloge, ki eh, se zdijo tudi nam zelo pomembni cenimo tudi to, da je vključila eh, en eh, o, naš predlog, s katerim se zauzemamo predvsem za ustanavljanje raziskovalnih centrov, kjer bi se lahko eh, porajali novi projekti, nove tehnologije, novi patenti v zvezi z zeleno proizvodnjo in gospodarstvom. Gre torej za uh, neko transverzalno sodelovanje z zelenimi podjetji in to z namenom zagotavljanja kakovosti, pa tudi varstva okolja, kar je zelo pomembno, kjer ne zagotavljamo trajnosti ter spoštovanja okolja, lahko ustvarjamo toliko delovnih mest, koliko želimo, pa vendar nam mora biti jasno, da se bomo slej, ko prej morali soočiti s planetom, ki nam bo predložil svoje račune. No, mi se tukaj povsem strinjamo s kolegico. Prvi sestanek poročevalcev v senci pred včerajšnjim je bil zelo pozitiven. Nekaj pridržkov imamo glede eh, sprememb pri obdavčevanju. Tu bomo potrebovali kar nekaj poguma za nadaljnje izvajanje in vzpostavljanje neke učinkovite politike. Po mojem mnenju je res treba razviti tako zeleno gospodarstvo, ki Eh, bo preprečilo hudo škodo za okolje. Eh, pogosto namreč pretirana gradnja povzroča škodo. Tako da take stvari želimo poudarjati. Vse to, kar se lahko stori na področju prekvalifikacije. Tukaj ne govorimo samo o znanju in usposabljanju za ljudi, temveč tudi o uh, delovnih mestih, o podjetjih, o zemljiščih, ki jih je treba bonificirati, uh, torej o vseh širokih možnostih, ki se odpirajo na tem področju. V kriznem obdobju se zeleno gospodarstvo kaže kot uh, pozitivni sektor, v katerem je možno ustvariti nova delovna mesta in zagotavljati obstoječa delovna mesta. Zato je odličen tudi tisti del, v katerem se poudarja enakost spolov, eh, enaka plača za isto delo, zaščita delavcev, sindikalna zaščita in tako naprej. To je cel skupek ukrepov, ki jih je res treba podpreti. Thank you. Uh... Hvala lepa. Vsem poročevalcem, poročevalcem v Sencu. 16. junija je rok za vložitev predlogov sprememb in septembra 2015 bo glasovanje na plenarnem zasedanju. 20. točka dnevnega reda, ne na zadnje, družbe z omejeno odgovornostjo z enim druže, družbenikom. Torej, eh, tu imamo 245 eh, amandmajev, torej eh, na zakonodajni postopek oziroma zakonodajni predlog družbe z omejeno odgovornostjo z enim družbenikom, gre za poročilo Jure. In odbor Empel je zahteval, da se uporablja pravilo člena 54, ampak to je bilo zavrneno. Sedaj pa dajem besedo Juti Steinbrück. Hvala lepa, predsednica. Mislim, da sem lahko relativno kratka. V zadnjih dneh, prejšnji teden, smo imeli sestanek s poročevalci v Senci, kako bomo ravnali s predlogi smrem, to je bila tema. Večina igre v isto smer. Ugotovili smo, da obstaja velika večina za zavrnitev kompromisnega predloga. Velika večina v odboru je za to in zato smo dejali, ni potrebno sploh pripravljati kompromisnih predlogov, kajti stališče je jasno in mislim, da je to dober znak, da bo morala komisija pripraviti nov predlog in upoštevati različne pomisleke različnih političnih skupin. To je torej signal iz našega odbora v tem trenutku. Thank you. Uh... Hvala lepa. Poročevalec ELS, ali lahko preberem uh, prispevek gospoda Kase, torej ELS je si je vedno zelo eh, prizadeval za podporo družbam z omejeno odgovornost z enim družbenikom in eh, namen eh, te zakonodaje je, da se omogoči čezmejno delovanje in to podpiramo. In če si pogledamo posledice te zakonodaje, je treba opozoriti na naslednje. Torej prvič gre za splošno zaskrbljenost, da bi lahko to vodilo v Eh, tako imenovana slamnata podjetja in tudi eh, skrbi nas zaščita pravic delavcev, torej treba je zagotoviti, da bodo te ustrezno eh, zavarovane, to, zato potrebujemo ustrezne varovalke in treba je prav tako zagotoviti, da se spoštuje načelo subsidijarnosti, torej v luči vsega tega ELS podpira to, da se zavrne zakonodajni predlog. You, Hvala lepa, gospod Krasnodevski. Zdaj bom pa še po nemško, če mi dovolite. No, naj povem, da je načelno zamisel dobra. To smo podprli. Torej cilj, da bi olajšali čezmejno sodelovanje, še prav posebno za MSP-je. Žal pa je tako, da je tukaj veliko pomislekov. Ne strinjam se z vsemi, ampak veliko se strinjam. Tudi polska podjetja in podjetja v moji regiji menijo, da ni dobro, da imamo ločitev med sedežem registriranih podjetij, kjer so registrirana, in sedežem, dejanskim sedežem podjetij to zavračajo, ker se jim ne zdi dobro. Mo videli, kako bo na koncu, morda se bomo vzdržali. Ampak dejansko bi lahko dobili boljši predlog. Hvala lepa. Thank you. Uh, is... Hvala lepa. Ali imamo zastopnika skupine Alde? Ne. Ali kdo predstavlja skupino GUE? Tudi ne. Dobro. Zeleni tudi ne. No, v tem primeru bom pa prosila komisijo. Sem koga pozabila? Gospa Age. Saro brevesima. Zelo nakratko. Govorim sicer v imenu kolegice Begin, ki pa se strinja in ima iste pri zadržke. Pripravila je sicer prispevek, v katerem je spostavila pravzaprav iste stvari, zato ne bi podaljševala te razprave, kot je povedala tudi kolegica v imenu kolege Davida Kaze. Je največji pomislek pri tem, da lahko na tak način uh, omogočimo tudi uporabo netransparentnih in nezakonitih mehanizmov in zato menimo tako kot poročevalka, da bi bilo treba predlog uh, zavrniti. Hvala lepa. Ali se želi še kdo odzvati? Komisija? Izvolite. Hvala, gospa predsedujoča mislim, da je pač treba vzeti na znanje zelo jasno stališče odbora. Ja. In eh, na to temo bomo prav gotovo slišali tudi govorice z sestanka sveta, ampak o tem ne bomo zdaj razpravljali. Dobro, to pomeni, da bomo 23. junija eh, to sprejeli v našem odboru, v odboru Jure pa 15. septembra. In to pomeni, da smo prišli do konca tega sestanka. Naslednji sestanek bo 15. in 16. junija v Bruslju. Vsem hvala za zanimivo razpravo in poročila in želim vam prijeten konec tedna. Hvala.